Dear colleagues, good afternoon. Um, I would ask to adopt the agenda. Thank you. I have no announcement. Dragi kolegi, predlagam, da začnemo, nimam nikakršnih sporočil. Dobro, kratka točka v zvezi s uh, trialogi, ki trenutno potekajo. najprej peta revizija direktive o pravni denarja 21. marca smo imeli trialog, orientacijsko razpravo smo opravili v zvezi s upravičenimi lasniki in registri leteh, potem def, definicija virtualne valute. Pogovorili smo se tudi o FIU-ju, različne inštitucije so obravnavale, so predstavile svoje eh, stališče, prav tako smo dali mandat v zvezi s FIU-jem, prav tako smo sprejeli mandat za tehnično delo v zvezi s eh, drugimi področji, ki eh, jih pa ta politična razprava ni pokrivala. 4. aprila v Strasburu pa potekal naslednji trialog. Sledi pregled delegiranih aktov. PSD2 je današnja tema. EBA je po opravljenem javnem posvetovanju predstavila osnutek RTS-a. Ta razprava je torej zelo na mestu. Najprej bi pozdravil predstavnika Eba Andreja Ribo, potem bomo dali besedo še Pierre Petiju, ki je namestnik direktorja in potem še Digifizmo. Andreja, izvolite. Much, uh, just... Najlepša hvala. Kot uh, ste povedali, smo pred mesecem dni opravili svoje delo v tesnem sodelovanju z ECB-jem in komisiji tudi predstavili dokončno poročilo, ki vključuje tudi osnutek tehničnih standardov v zvezi z varnimi komunikacijami, prav tako um, pa imamo tabele na stotih straneh za feedback. Tam imate tudi oceno različnih vprašanj iz 248 eh, odgovora. Tam smo zares eh, uspeli eh, pridobiti izjemno širok odziv deležnikov, prav tako pa smo odgovorili potem na ta vprašanja. Vse to najdete v dokumentu. Danes bi se želel sredotočiti na tri večje zadeve, ki ste jih omenili um, meseca novembra. In želel bi razložiti, kako smo to naslovili. Najprej vas je skrbilo, skrbilo vprašanje tehnološke a, neutralnosti, potem autentikacija strank, zlasti pragovi, potem a, transakcijske analize tvegan in a, dostop do plačilnih eh, nalogov. Najprej tehnološka neutralnost. Ta dokument za konsultacijo vključuje različne reference za različne tehnološke pristope in različne ISO standarde, ampak glede na to, kakšne uh, kakšno vprašanje ste imeli vi, je EBA ugotovila, da bi morali najti drugačno ravnoteže v zvezi s temi cilji tehnološke neutralnosti. To bi morali zlasti podpreti inovacije in pa omogočiti enotni trg za plačila za večjo mero standardizacijo. Zato smo te reference na, stati, na specifične tehnološke karakteristike osredotočili na tri glavna načela, ki temelijo oziroma ki ustvarjajo to načela autentikacije stranke. Prav tako smo pri tem uporabili standarde ISO. Več a, eh, deležnikov je skrbilo, ali bomo imeli izjeme za autentifikacijo strank. Zlasti, kaj se bo zgodilo s transakcijsko analizo tveganj in kako bo to vplivalo na um, javne mreže za plačila in eh, kako bo to vplivalo na pragove, ki so bili predlagani v dokumentu za konsultacije. Najprej mreže javnih posvetovanj. Priznavamo, da so ti pomisliki uh, eh, veljavni, zato imamo novo izjemo za uh, terminale, ki uh, jih uporabljajo pri parkirnih storitvah. Uh, Tu smo odrazili tudi to, da bodo izjeme v splošnem javnem interesu za operativne razloge, zato, zato da bi se izognili nesrečam pri plačilnih avtomatih in tudi iz varnostnih razlogov. Potem transakcijske analize tveganj. Tu so deležniki povedali, da EBA ni omogočila izjem, ki temelijo na tveganj. Mi smo sicer izjeme uh, utemeljili v skladu s PSD-2 na podlagi tvegan, naprimer izjeme za upravičene lasnike, EBA pa se tudi zaveda, da so načela, da so načela iz PSD-2 -ja, močna autentifikacija strank in da izjeme ne bi smele postati pravilo, ampak bi morale ostati izjeme. EBA je prav tako zelo jasno povedala, da bi morali plačilniki oziroma ponudniki plačilnih storitev sami se odločitev, ali naj se autentifikacija strank uporablja na podlagi svoje ocene tvega. Na ta način bi se sami odločili, ali bodo pač upoštevali te zahteve iz zakonodaje. Ampak ugotovili smo, da bi morala EBA upeljati izjemo na podlagi tvegan, ampak ta izjema mora biti povezana s cilji in tudi s kriteriji, ki morajo biti natančno opredeljeni. Zato smo upeljali novo izjemo, ki je zdaj na voljo za transakcije do 500 evrov in je povezana s, s stopnjami goljufiji. To je zdaj neke vrste spodbude za PSP je, da ukrepijo zaščito strank. Prav tako se zavedamo, da goljufije na, z uporabo podatkov niso dovolj natančno obravnavane v zakonodaji, zato imamo zdaj tudi klauzulo o reviziji za po pretečenem obdobju 28 mesecev. Glede pragov, tu smo začeli s posvetovanji z izjemo, ki temeli na pragu 10 evrov in to smo storili zato, da bi lahko dosegli cilj iz PSD2 in sicer, da bi okrepili varnost, zavedamo pa se, da je varnost ključna tudi za zaupanje v trg. Zavedamo pa se, da varnostne zahteve, da bodo šle verjetno na račun drugega cilja PS2, PS2 in sicer zaupanje potrošnikov. Tu smo želeli upoštevati vaše pomislike in se odločiti odločili, da bomo prak zvišali z 10 na 30 eh, evrov. Nismo pa upoštevali določenih deležnikov, ki so rekli, da bi morali to zvišati na 50, eh, na 50 evrov, zato ker obstajajo različna tveganja, zlasti za brezkontaktna plačila. Glede dostop do plačilnih računov, tu pa ste upozorili na komunikacije med eh, bankami in pa tistimi, ki ponujejo te plačilne storitve. Posvetovali smo se z Evropsko komisijo o tem, kako ne bi, ste, kako ne bi razumeli to direktivo. Enkrat, ko bo poteklo tranzitno obdobje pod PSD2, takrat ne bo več možen dostop tretjih strank, kot je to primer zdaj. To tolmačenje temeli na celi vrsti različnih zahtev iz PSD2 in sicer, da so informacije o um, računu in pa imetniki tega računa, da se morajo identificirati in da ne uporabljajo oziroma da ne, da ne shranjujejo podatkov za druge namene, kot za upravljanje storitev, ki jih zahtevajo uporabniki storitev. 115. Uh, člen PZ2 ja, tudi določa, da ima ti ponudniki storitev pravico, da dostopajo do teh računov samo v tem prehodnem obdobju, za 52. Učinek teh aktov je ta, da trenutni način dostopa ne bo več veljaven, ko bo začel veljati RTS. Edini način, kako zagotoviti, da bodo banke delile te podatke brez neke formalne pogodbe, je to, da bi zagotovili, da bi ponudniki plačilnih storitev ponudili vsaj en umestnik, za ponudnike in storitev, zato da bodo imeli eh, dostop do teh informacij. RTS pa nam tako določa, da lahko banke razvijajo nov umestnik ali pa da omogočijo, da se nadgradi že obstoječe umestnike za komunikacijo z lastnimi strankami. V obeh primerih bi lahko ponudniki storitev dostopali do podatkov, ki jih potrebujejo za upravljanje storitev, zato da bi naslovili legitimne pomisleke v zvezi s Eh, še nadaljnim dostopom do teh informacij smo dodali neko zahtevo k tehničnim standardom, sicer da morajo banke zagotoviti enako stopnjo performansa za svoje, kot jo ima za svoje stranke. Če sistem ni na voljo, morajo imeti na voljo nek rezerven eh, načrt, prav tako pa morajo testirati umestnike. Prav tako smo pojasnili, da morajo banke nemudno potrditi eh, ponudniku plačilnih storitev ali so bila sredstva na voljo za to, da bi zagotovili, da lahko obdelajo to plačilo. Na ta način bomo zagotovili, da bodo plačilniki, da bodo ponudniki storitev dobili enake informacije, kot jih eh, dobivajo zdaj. Ampak v nasprotju s trenutno prakso, pa bodo te informacije dobili na varen način, ki ga lahko tudi harmoniziramo med različnimi ponudniki storitev, zato da bi lahko dosegli cilje PSD2 in sicer da bi imeli integriran in konkurenčen trg za plačila v Evropski uniji. To je tudi največ, na kar smo lahko upali v luči mandata, ki ga imamo. Torej, mislim, da smo prisluhnili vsem komentarjem v postopku posvetovanja in unesli več različnih sprememb za to, da bi zagotovili boljše ravnoteže med PSD-2 oziroma zahtevami, ki, ki izhajajo iz PSD-2. Hvala. Thank you very much to Andrej Enrija. Najlepša hvala, Andreja. Pierre Peti, namestnik direktorja ECB, izvolite. Yes. I, I would suggest, if you don't mind, that we first give the, the floor. Če se strinjate, bi predlagal, da damo najprej besedo komisiji. Martin Merlin. Thank you, chairman. Uh... Dobro, najlepša hvala. Prejeli smo snutek tehničnih standardov pred enim mesecem. EBA-ju bi se želel zahvaliti za odlično delo na tej temi. Osnutek RTS-a je visoka kakovostno delo. Strinjam se s predhodnim govornikom v zvezi s tem, da imamo PSD 2 celo vrsto različnih ciljev, ki jih je včasih zelo težko spraviti, naprimer varnost, eh, zaščita protošnikov, inovacije, konkurenčnost in menimo, da je EBA, e, e EBA opravila zelo dobro delo v izpolnjevanju vseh teh različnih ciljev. Danes se ne nameravam spuščati vse različne zadeve, ki izhajajo za RTS, želel pa bi se osredotočiti na dve temi varnost najprej in potem umestnik za komuniciranje. Najprej varnost plačil in eh, močen sistem za autentikacijo plačil, je tu podpiramo EBA in sicer, da imamo alternativne sisteme, ki temelijo na oceni tvegan. Zlasti se strinjamo z njimi o tem, da nekega dobrega sistema za autentifikacijo strank nimamo na voljo po celi Evropski uniji. RTS pa vključuje oziroma ima tudi klauzijo, klauzulo o pregledu, ki bo omogočila zgodni pregled sistema za autentifikacijo strank 18 mesecev po začetku veljavnosti RTS-a. Po teh 18 mesecih bomo imeli tudi statistične podatke v zvezi s goljofijami in pa boljša orodja, kako nasloviti uh, tveganja na tem področju. Potem druga tema pa je omestnik za komunikacije, EBA. Je želela tudi zagotoviti neko dobro ravnoteže med različnimi interesi eh, bank. Strinjamo pa se s tem, kar je že v preteklosti povedal Evropski parlament, in sicer preko RTS-a ali preko določenega tolmačenja RTS-a ne smemo spodkopati cilja iz PSD2, in sicer razpodbujanje inovacij in konkurenčnosti. Osnutek RTS-a strani EBA nalaga bankam določene obveznosti, da zagotovijo kakovost storitev tega umestnika, ki ga lahko banke vzpostavijo. Ti ukrepi pa niso dovolj specifični po našem mnenju in ne zagotavljajo nekega strukturnega urodja za ponudnike storitev tretjih strani. In menimo, da je treba iti še korak dlje in imeti rezervno opcijo. In sicer banke morajo imeti neko eh, rezervno opcijo, zato da zagotovijo kontinuiteto poslovanja. Menimo, da bi bilo, bilo to, da bi bil to dober pristop za te TPP-je, prav tako pa bi tudi banke na ta način imele dovolj fleksibilnosti. Upamo, da bomo lahko na ta način dosegli neko spremljivo rešitev za vse. Se bomo morali vsi potruditi, zato da bi to dosegli, ampak prepišeni smo, da bo to možno in sicer v, ob upoštevanju uh, roka, ki izhaja iz uredbe torej EBA. Hvala, predsedujoči. Najlepša hvala. Da pa gospod Petin. Najlepša hvala. E, tudi sam bi najprej želel čestitati EBA-ju za delo, ki so ga opravili do zdaj. Najlepša hvala tudi za to, kako ste upoštevali pomisleke, ki jih je izrazil trg. V zvezi sa e, prejšnjo različico standardov. Proces EBA, sicer kako so upoštevali te pomisleke, je bil zelo dober, transparenten in menimo, da smo uspeli dokopati se do dobrih rešitev eh, v zvezi s težavami, ki na katere je upozoril trg. Je pa še ena težava, še en problem tole, ki še ni bil zaključen gre za neposredni dostop TPP-jev e do plačilnih računov. V tej fazi zakonodajnega postopka tu obstajajo še tri elementi. Prvo kot prvo, zrazumemo pomisleke in skrbi Evropskega parlamenta, zavedamo se tudi, da želite predvsem zagotoviti da bo TPP tudi v prihodnosti lahko, opora, lahko opravlja te storitve, ki jih opravljajo danes in da bo še naprej imel dostop do podatkov, do katerih lahko dostopajo da v zvezi s strankami. In da bodo lahko pač še naprej izbirali podatke in trgovcu lahko potrdili, potrdili, da je bilo plačilo sproženo in da bo tudi izvršeno. na ta način bo TPP poskrbel za več inovacij na področju plačilnih storitev. To funkcijo moramo ohraniti ob upoštevanju vseh pogojev iz PSD2, ja, seveda. Vključno mora veljati obvezno za TPP, da uh, se nad njimi izvaja nadzor, da imajo licenco in da se identificirajo banki. Drug element je pa povezan tudi s tem, kar je povedala Evropska komisija. Pozdravljamo način, kako želi komisija upoštevati pomisleke Evropskega parlamenta. Še vedno Seveda moramo dobiti še več podrobnosti v zvezi s temi rešitvami, tudi v zvezi s pogoji, pod katerimi bi lahko ohranili neposreden dostop kot eh, rezervna rešitev. Tretja zadeva pa je za nas tudi izjemno pomembna. Mi, ECB, bomo še naprej poskušali zagotoviti da, bos, da bodo tako banke kot TPP še naprej lahko eh, poskušali definirati skupen set nekih praktičnih zahtev, ki jih potrebujemo za to, da se bo razvil integriran trg za um, plačilne storitve. Potrebujemo namreč integriran trg za to, da bodo lahko pač TPP tekmovali drug z drugim na tem trgu Prav tako pa bodo lahko trgovci v tem trgu uporabljali samo enega ali dva TPP-ja za to, da bi dosegli vse plačilne račune v Evropski uniji. Ni prav, da morajo TPP-ji razvijati 4000 različnih umestnikov z bankami. Toliko bank namreč imamo v Evropski uniji. Če bi ta rešitev, o kateri zdaj razmišljamo, s katero želimo omogočiti neposredni dostop, torej če bo ta rešitev potrjena, bo postalo jasno tudi, v kakšnem pravnem okviru bomo delovali, prav tako pa bodo morali banki in TPP najti skupni način, kako komunicirati drug z drugim, v vseh relevantnih praktičnih aspektih. In kot predsedejoča EPB, je ECB prepričana, da bodo v tem okviru prišli do dobrih rešitev. ECB bo še naprej močno podpirala nemudna plačila v Evropski uniji, vključno za razvoj um, nekega panevropskega sistema v Evropski uniji. Tisti, ki sledite tej razpravi, veste, kako ECB poskuša podpreti ta razvoj. To vrstna nemudna plačila bodo naslovila tudi vprašanja, o katerih se pogovarjamo danes, naprimer neposredni dostop. In to se zna zgoditi še pred začetkom veljavnosti RTS-a v letu 2019. Najlepša hvala. Thank you very much, uh, for your... Najlepša hvala. Hvala tudi predstavniku EBA-ja, ker ste upoštevali celo vrsto različnih pomislekov. Osebno moram reči, da sem posebno zadovoljen s tem predlogom, ampak pripričan sem, da bo razprava zelo živahna. Markus Ferber, izvoli. Ja, filmen dank. Zunek smo malo avfa majna zajde. Hvala lepa tudi z moje strani najprej za hvala. Vsaj nekaj naših pripomb, ki jih je takrat poročevalec uh, Antonio Tajani prejel in sprejel. In zadnja pripomba je pri meni sprožila nasmeh, namreč ali smo sploh sposobni, da z našo zakonodajo spremljajo hitrost ponudnikov razno raznih eh, aplikacij in mobilne telefonije, ampak to naj bo bolj obrobo Za nas, kot za nas zakonodajalce, in to naj bo tudi uvod v trialog, je bilo jasno pri direktivi PSD 2, da želimo več konkurence, obenem pa visoko raven zaščite. In ravno zato mislim, da lahko rečemo, in to imamo tudi na prvi ravni, in sicer moramo zagotoviti dostop do plačilnih računov, vendar pa na določen način. V direktivi PSD2 je jasno, da moramo biti neutralni, kar zadeva tehnologijo in poslovni model. Imamo ISO standard, ki je tu referenca in Zato bi pri uvodnih izjavah 32 in 39 morali povedati to, da želimo zagotoviti tako posreden kot neposreden dostop do računov. Pri tem pa mora biti jasno, da mora biti izpolnjene vse zahteve iz direktive PSD2. Torej, pri dostopanju do računa se mora tretja oseba tudi identificirati. Torej, jasno mora biti, ali dostopam računa do računa jaz ali nek ponudnik storitve. To so točke, kako naj bo to formulirano na prvi ravni. Komisiji se sicer želim zahvaliti in dati še en napotek, namreč debata zdaj se koncentrira predvsem na to, kako sprožiti plačila. Po mojem mnenju bo na dolgi rok zelo pomemben poslovni model In sicer seveda bodo tisti, ki zagotavljajo plačila, lahko še naprej izvali tako imenovani skyscraping. Potem pa so tu še tisti, ki sprožijo sama plačila. Kako bo to delovalo, to bi morali upoštevati. In sicer poskrbeti bi morali, da bodo imeli dostop tudi tisti, ki sprožajo plačila plačila. To bi za me ne bilo sprejemljivo. In ravno zato mislim, da moramo biti zelo pozorni, da bomo poiskali uravnoteženo izhodišče in komisijo resnično prosim, da poskrbi za to, da bodo tako za tiste, ki imajo informacijo o računih, kot za tiste, ki sprožajo storitve, da bodo pogoji usklajeni. Prvič, zato da ne bo nobenih vrzeli v zakonodaji in drugič, da bomo zagotovili enakopravne pogoje za vse. Druga točka, ki bi se je rad dotaknil, EBA je v primerjavi s prvim osnutkom upoštevala veliko naših pomislekov, tudi kar zadeva prak in tudi kar zadeva močno autentikacijo stranke. Če si zdaj pogledamo, vidimo, da imamo še vedno en problem in sicer predvsem, ko gre za izjeme iz močne autentifikacije. In sicer vidimo, da so tu možne izjeme do večine 500 evrov. To izpolnjuje tudi zahteve varstva potrošnikov, ki ga mi zahtevamo. Po drugi strani pa vidimo, da so za poslovne uporabnike ti pragovi veliko preniski. Zlasti, če vemo, da osrednja knjigovodstva za celotne oddelke, tudi pri Evropski komisiji, ali pa pri EBI, Evropski centralni banki, tisti, ki so recimo pristojni, gre za zelo avtomatizirane procese, ki ne sodijo v ta model. Zato bi morali zagotoviti, da bomo tudi tu imeli ustrezna pravila za rešitve podjetij business to business, ko gre tudi za plačila nad 500 evrov Mislim, da vsak komisar EU ne bo vsak dan posredoval svoje kode PIN, če mora iti na poslovno pot. Če poenostavim, torej vesel bi bil, če bi tudi te točke ustrezno vključili. Hvala lepa. Thank you, uh, Olli Ludvigsson. Najlepša hvala, Olli Ludvigsson.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 v kakšni meri bodo TPP e imeli dostop do teh informacij. Ampak ta odločitev ne bi smela biti odvisna od dobre volje banke. Ni v mandatu EBA-ja, da ukini neke tehnične modele, ki delujejo dobre, dobro in ki so, v ki so se v preteklosti izkazali za dobre. 93. izjava o direktivi PSD2 piše, da morajo biti te rešitve skladne s tehničnimi standardi. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo posebni umestniki, ki jih uporabljajo banke, da ne smejo temeljiti na modelu preusmerjanja. TPP namreč s to tehnologijo ne morejo razvijati svojih proizvodov in jih potem prilagajati različnim okoljem, naprimer mobilnim aplikacijam. Prav tako je treba zagotoviti, da bo povpraševanje po standardu ISO 20022 odstranjeno. To trenutno določa um, tretji odstavek 28. člena EBA RTS. Nenavadno je, da EBA zahteva spoštovanje tega standarda. Drugot tega ne zahtevajo več, saj poskušajo, inovi, saj poskušajo spodbujati inovacije uporaba standarda ISO 2022 pomeni, da, je, da banke ne bodo več imeli možnosti, da uporabljajo najboljše umestnike za svoje stranke. Pa tudi možnost, da se razvijajo boljše aplikacije za uh, te namene, ne bo več. Potem v četrtem odstavku 27. RTS piše, da bi morale tudi uh, mednarodne uh, organizacije za določene standarde, določiti standarde za PIS in AIS, ampak to ni skladno s načelom tehnološke neutralnosti, ki um, velja za celotno uh, PSD2. Prepričan sem, da ni mandat e EBA-ja, da daje drugim organizacijam neke, neke polpravni status. Na ta način bodo te organizacije začele predpiso, predpisovati tehnične standarde, ampak zna biti, da bodo banke vplivali na te organizacije. Naprimer, tehnologija SWIFT bi znala prevladovati in bi jo usiljevali različnim podjetjem, na ta način pa bi izključili celo vrsto drugih podjetij. Skratka, upam, da bomo našli neke dobre, razumne rešitve za vse te težave. Toliko za enkrat. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Skupine EKR ni z nami. Sofija Nitvelt je naslednja. Na kratko, ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak vseeno bi se rada odzvala na to, kar je povedal Marko Sverber v zvezi eh, z našim načinom sprejemanja zakonodaje. Mislim, da to ni primerno glede na svet, v katerem živimo. In sprašujem se eh, v teh letih, eh, v katerih smo mi razpravljali in eh, črtali vejce in pike, koliko uh, novih pobud je zamrlo, koliko ljudi se je ocelilo iz Evrope in tako naprej. Gre za zelo tehničen dosje, ampak uh, še vseeno uh, me skrbi, kaj se dogaja in kako se zadeve razvijajo. Upam, da bomo lahko dorekli nekaj, kar bo dejansko omogočalo inovacije in konkurenčnost. Mislim, da je treba začeti razmišljati o tem, kako obrati neko novo eh, pot naprej. Eh, inovacije bežijo iz Evrope, na to pa se pritožujemo eh, in zato smo krivi mi, na to pa se pritožujemo, kako velika podjetja obstajajo na Kitajskem in v ZDA, ampak za to obstajajo dobri razlogi. Upam, da bomo pri drugih prihodnjih dosejih ravnali drugače. Hvala. I think he's... Mislim, da je vprašljivo, če je deregulacija dobra za dobre trge, ampak razprava je seveda odprta na to temo. Je pa zakonodaja, ki je v radnem listu, zakonodaja, ki bi naj veljala ponavadi. Guje, ne, Eve Žolini, govorite v njenem imenu, Sven Gigolo imenu zelenih. Look what puzzles me. Hvala, gospod predsednik. Sprašujem se, sam se tega namreč dobro spomnim, eh, tega se spomnim tudi Sofi Netfeld, ko smo se pogajali o cepi, eh, o, o ceti, eh, se spomnim postopka, pogovarjali smo se o upravljanju. In zame te zadeve niso bile dovolj dobro rešene. Ključna delovna skupina ki bi naj pripravljala pravila, o katerih sedaj tukaj govorimo, je tista, ki se ukvarja z umestniki v uh, okviru e RPB. To je organ, ki z, uh, je zamenjal svet CEPE uh, in ta organ deluje v okviru ECB-ja. Ta organ ima spletno stran obstaja. Slovni glasujejo uh, s tričetrtinsko večino, kar pomeni, da nič ne more uh, biti sprejeto uh, proti bankam, oziroma če so vsi prisotni, potrebujejo morda enega ali pa dva uh, glasova. Kritizirali smo ECB, e češ, da niso transparentni, da ne sodelujejo z vsemi deležniki. Še vedno ne vidim eh, nekih eh, dobrih predstavnikov, uporabnikov eh, oziroma potrošnikov. EBA, naprimer, ni na seznamu članov in zanima me, če bi nam lahko to pojasnili. A sedite tam ali ne, ste povabljeni ali ne. Upra vprašanje upravljanja na področju plačil ni dobro urejeno v tem trenutku in rad bi podporil poročevalca, ponovno je treba razmisliti o načinu sprejemanja teh odločitev, ne pa da imamo uh, eno obravnavo za drugo. Ne glede na to, če imamo vedno prav ali ne, uh, se mi zdi, da je ta upravni sistem sila čuden. Zanima me tudi, če bi lahko komisija pojasnila, zakaj ima ta delovna skupina, ključna delovna skupina za izvajanje PSD 2, sekretarjat. Na seznamu članov sta dve veliki banki, katerih institucija je zgolj v klepajih, ampak nastopajo v delovni skupini eh, kot člani EPC-ja in tudi eh, podpredsednik je član eh, EPC-ja. Zame je takšno upravljanje težavno imamo ECB, imamo Evropsko institucijo, kar pomeni, da je odgovornost jasna, glazujemo o eh, proračunu, naprimer. Tukaj pa imamo upravno strukturo, ki je eh, v bistvu neodvisna institucija, ima že veliko funkcij sama po sebi, nimamo istega nadzora. Sedaj pa imamo težave z EBA, ki sploh ne sodeluje v tej de ključni delovni skupini. Uh, To so zame ključna vprašanja. Kdo sprejema katere odločitve, kakšna je eh, sistematizacija preglednosti in odgovornosti. Prosim vas, če bi nam lahko pojasnili, naprimer komisija, eh, kaj se tukaj dogaja. Mislim, da bi se morali vsaj pogovoriti o tem, če je ta upravna struktura najbolj demokratična oziroma najbolj pregledna eh, možna. Hvala. Valizn. Najlepša hvala, gospoda Valja. Ni. Gospod Anemans, želite besedo? Ne. Potem pa prosta razprava. Prva je Primož Beres. Merci beaucoup, uh, uh. Najlepša hvala. Hvala za obravnavo o tem RTS-u v okviru uh, redne razprave. Mislim, da je pomembno, da se o tem pogovarjamo. Kot so dejali prejšnji govorniki, je treba o teh zadevah govoriti stališče EBA, ne glede na to, kakšna eh, je njihova funkcija v delovni skupini, zagotavlja določeno mero ravnoteža. Kar se tiče odločitev na prvi ravni, eh, je bila ideja ta, da zagotovimo eh, dostop do trga. Prilagajanje na nove tehnologije, razvoj novih tehnologij, zagotavljanje preprostih načinov plačevanja za potrošnike. To so bili eh, cilji. Zagotoviti je treba tudi ustrezno eh, varnost, eh, zagotavljati je treba ustrezno upravljanje s temi strukturami. O tem se je treba pogovarjati. Vidimo pa, kot smo slišali v tej razpravi, da želijo nekateri pomagati tistim, ki so že vstopili v ta uh, uh, svet nove tehnologije. Uh, Načeloma bi se naj pogovarjali o tehnološki neutralnosti, ampak ne zgolj za tiste, ki so že v, eh, na tem trgu. A govorimo o dostopu do potrebnih podatkov za učinkovita plačila, ali pa govorimo eh, o tem, da na podlagi teh eh, plačil omogočamo novim uporabnikom oziroma tistim, ki so že na trgu, da uporabljajo eh, informacije, ki se eh, navezujejo na bančne račune eh, tistih, ki želijo svoje bančne račune uporabljati za to vrstna plačila. Škoda, da nismo imeli priložnosti razpravljati z velikimi deležniki, naprimer s podjetji, kakršno je Sofort ali pa drugimi z njimi bi se lahko pogovarjali o eh, neutralnosti, o tehnologiji, o podatkih. Mislim, da ne vemo točno, kakšne so posledice teh odločitev in eh, pomembno je ponovno izpostaviti cilje eh, zakonodajalca, ki smo si jih zastavili. tisti, ki eh, že imajo eh, močno prisotnost na trgu, eh, ne smejo imeti premočnega položaja, zagotoviti moramo enake pogoje. Kar se tiče vprašanja varnosti, se zahvaljujem gospodu Andreji za to, da se je odrežil te razprave. Sama sem za uh, teh deset evrov mislim, da eh, ti ponudniki niso eh, na prvi bojni liniji, kar se tiče boja proti terorizmu, ampak vseeno je vprašanje varnosti izjemno pomembno in eh, višji, kot so pragovi za izjeme, večje so možnosti za tveganja. In tukaj je je potem v nevarnosti tako zakonodajalec kot tudi eh, javni organi. Potrebno je torej izpostaviti inovacije, tehnologijo, eh, potrebe potrošnikov, ki eh, želijo imeti v rokah vse te nove možnosti. Zahtevajo tudi ustrezno varnost plačnih, plačilnih storitev. Izpostaviti je treba tudi uh, položaj EBA. In z eh, tega vidika bomo obravnavali končni eh, predlog na tem področju. Eh. Najlepša hvala. Drugih prošen za besedo nisem dobil, tako da bom še sam nekaj povedal. No, reči moram, da, kot sem že dejal, se mi je. Uh, zdelo uh, zelo modro to, kar je povedal uh, gospod uh, Andreja Rija. Kar se tiče dostopa do uh, um, plačilnih računov, me zanima, če bi lahko komisija razložila, kaj imajo v mislih, ko pravijo, da je treba uh, uvesti ustrezne prilagoditve za to, da se zagotovi spoštovanje trenutne poslovne prakse. Seveda se moramo načeloma izogibati disruptivnim uh, učinkom naše zakonodaje, ampak pri tem moramo upoštevati tudi osnovne cilje teh zakonodajnih aktov. Pri tem seveda ne gre zgolj za zaščito trenutnih poslovnih modelov, ampak tudi za zagotavljanje določenih eh, novih eh, načel. Seveda je treba zagotoviti ustrezno ravnoteže med eh, neutralnostjo, enakimi pogoji za vse in varnostjo. Slišali smo, da screen scraping naj ne bi bil več eh, dovoljen v okviru te zakonodaje. Mislim, da je to v zakonodaji, eh, v samih aktih zelo jasno eh, zapisano. Ohraniti je treba delovanje trenutnega trga, to je res, ampak pri tem ne smemo posegati v načelo, ki je jasno opisano v to zakonodajo. kot član odbora eh, torej zastavljam to vprašanje komisiji. Zanima me, eh, kaj ste mislili, ko ste dejali, da želite to prilagoditi. Moje stališče je namreč eh, ravno to, da tega ne bi smeli prilagajati in spreminjati. Hvala. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot sem dejal, uh, je RTS, ki ga je razvila EBA, eh, zelo kakovosten. Kar se tiče komunikacijskega umestnika, pa še vedno menimo, da je eh, moč uvesti določene nove varovalke za TTP-je, za eh, ponudnike storitev, tako da bodo lahko njihovi poslovni modeli preživeli, da bomo zagotovili določeno mero poslovne kontinuitete. Kar se tiče omestnika, pa razmišljamo o naslednji rešitvi. Bodi si želimo TTP-jem omogočiti dostop prek uh, njihovega uh, uporabniškega umestnika, tu bi lahko uvedli določene uh, spremembe, tako da bi zagotovili eh, recipročno priznavanje bank in TTP-jev. Zagotoviti želimo tudi, da imajo TTP-ji zgolj uh, dostop do zgolj tistih informacij, ki jih potrebujejo za zagotavljanje lastnih storitev. To je torej ena rešitev. Bodi si, po drugi strani, bi lahko banke razvile uh, namenski umestnik. To je koncept, ki ga. Uh, standardi RTS e ne definirajo, eh, nadzorniki banke in TTP-ji pa to razumejo kot umestnik, ki ni utemeljen na eh, umestniku, ki ga imajo na voljo eh, potrošniki oziroma uporabniki. Gre za pakiran EPI e s prilagojenim umestnikom, ki bi zagotovil ustrezno harmonizacijo TTP-jev in bank in ki bi zagotovil tudi ustrezno filtriranje informacij. O, tre, o tem trenutno razmišljamo. Eh, prisluhnili smo različnim stališčem eh, v parlamentu, eh, prisluhnili smo tudi različnim stališčem v svetu nič ni uklesano v kamen, to so zgolj tiste prve ideje, s katerimi želimo uh, poiskati neko srednjo pot, glede na stališča, ki smo jih dosedaj, dosedaj zabeležili. Eh. Najlepša hvala. Morda najprej ECB. Eh, e no, I just thank you. Uh, I just wanted to uh, comment on the remark made on the ERP. Hvala. Želel sem se dotakniti komentarja o ERPB. To je organ, ki mu predseduje ECB, eh, vključuje predstavnike vseh eh, zadevnih komponent, tako eh, strani popraševanja, kot tudi ponudbe v industriji. Vključuje uporabnike, kupce, podjetja, MS, MSP-je, banke, plačilne institucije, tudi TTP in tako naprej in tako dalje. In z tega vidika smo prepričani, da je to organ, ki zagotavlja eh, pošteno eh, zastopstvo vseh eh, deležnikov. Imajo eh, lasna pravila. Ko je vzpostavljena delovna skupina, in kot ste dejali, je bila vzpostavljena delovna skupina, ki eh, pokriva eh, storitve za zagotavljanje plačil. Eh, Eh, tej delovni skupini sopredsedujeta eh, predstavnik eh, popraševalne strani in ponudbene strani v industriji. V tem primeru imamo predstavnika trgovcev in predstavnika EPC-ja. Ta pravila in mandat ERPB e zagotavljajo, da je da trg sam ne bo sam eh, iskal oziroma našel rešitev. Eh, imamo predsedujočega eh, organu, ampak ta zgolj vodi razpravo v delovni skupini. Delovna skupina ne bo prišla do rešitve, če ta ne odraža širokega konsenza kar se tiče te specifične teme, eh, ni mogoče, da bi ERPB pripravil rešitev, ki je ne bi eh, podpirali vsi eh, ključni akteri, ne zgolj banke, ampak tudi TTP. EBA. E no, preden predam besedo Andreji, oziroma vi predate besedo Andreji in Dirku, pa lahko povem, da je EPA uh, eh, dobrodošla, uh, vrata so jim uh, odprta, kadarkoli želijo sodelovati v razpravah. Besedo bom predal Dirko, ki se bolj spozna na to tehnično ozadje in vam bo lahko ponudil več informacij. Sam pa bi, kar se tiče splošnih komentarjev, dejal takole v zvezi s časovnico priprave teh standardov v zvezi z upravljanjem. Kot kaže današnja razprava, je bila priprava teh standardov zelo zahtevno delo. Imeli smo 12 mesecev za a, pripravo standardov, a, dobili smo kar največje število odgovorov a, doslej. A, in eh, potrebovali smo 13 mesecev. Mislim, da smo dobro sledili časovnici, bili smo disciplinirani in učinkoviti pri našem delu. Mislim, da ta proces eh, ni eh, bil preveč birokratski. Kar se tiče upravljanja, se sam sploh nisem zavedal te delovne skupine v okviru ECB-ja. Mi imamo lastno tehnično strukturo v EBA, e imamo Pjera in Dirka, ki eh, predsedujeta eh, plačilnim storitvam. ECB eh, e vodi te razprave, ampak tukaj gre zgolj za javne organe, če prav razumem. No, tu pa imamo našo projektno skupino za plačilne storitve, ki jo sestavljajo organi na področju plačilnih storitev. In to so organi, ki so pripravili uh, seznam standardov. Obstajajo tudi drugi organi, uh, s katerimi razpravljamo, s katerimi. Uh, teče razprava o tehničnih standardih in tako naprej. Ampak mislim, da je bolje, da EBA ni neposredno umešana v to delo, zato ker imamo lasne eh, kanale za javno posvetovanje in sodelovanje z deležniki. Kot veste, smo zelo pregledni, kar se tiče tega eh, delovanja eh, in sodelovanja s tretjimi strani. Morda bi lahko direkt bolj nasplošno spregovoril o tehničnih zadevah, o umestniku, ampak nasplošno gledano bi sam dejal, eh, da smo poskušali najti uravnoteženo rešitev. Mislim, da nam je uspelo uravnoteženo rešitev v okviru trenutnega zakonodajnega okvira. Kar se tiče varnosti, se mi zdi zelo pomembno, da uh, najdemo uh, neko rešitev, ki zagotavlja ustrezno identifikacijo eh, uporabnikov, zagotoviti je treba varnost, ustrezne varovalke, eh, dostop je treba eh, omejiti zgolj na tiste relevantne informacije, ki so nujne za izvajanje določene storitve, ki jo želi uporabljati uporabnik. Naši standardi v okviru zakonodaje, ki trenutno velja, želijo doseči te cilje. Eh, lahko se pogovarjamo o drugačnih rešitvah, ampak prav. Eh, Dirk, eh, sedaj pa besedo predajam tebi, morda lahko govoriš tudi o tistih številkah, ki so bile omenjene. Na hitro, prosim, zato ker nimamo veliko časa. 30 sekund. Z nami bo namreč minister, finančni minister Hrvaške. Izvolite. Dejali ste, da uh, silimo eh, inovacije ven iz Evrope. Eh, treba je upoštevati tudi paradigmatske spremembe pri zakonodaji. Takšnih varnostnih zahtev prej še nismo imeli v zakonodaji in to je zelo kompleksen, eh, kompleksen proces. Mislim, da smo se iz tega marsikaj naučili. Ni presenetljivo, da smo v situaciji, v kateri smo se znašli. Takšne varnostne zahteve ki jih najdemo v zakonodaji, so pomemben korak eh, naprej. Kar se tiče časovnice, ki ste se je nekateri dotaknili, eh, je eh, Andreja dejal, da smo imeli zgolj en mesec zamude, imeli smo tudi posvetovalni dokument, na podlagi katerega smo želeli obelodaniti naše razumevanje direktive. Glavni razlog za beg inovacij je morda tisto 18-mesečno obdobje, Eh, ki je predpisano. Po izvajanju RTS eh, namreč eh, potrebujemo obdobje 18 mesecev, to prehodno obdobje in to je prehodno obdobje, ki se ga nismo spomnili mi, ampak ga najdemo v PSD2. Lahko bi šli še dlje, glede na tehnične stare, ki jih imamo sedaj, ampak mislim, da nam je uspelo v, v okviru časovnice in to vpliva seveda na celotni trg. Kar se tiče dostopa eh, do računov, ta tehnološka neutralnost v PSD2 je eh, definirana na različne načine. Noben obstoječi akter ne bo favoriziran. Vsi bodo začeli eh, z istega položaja in to je bil naš cilj imamo druge cilje, ne zgolj tehnološko neutralnost in mislim, da smo našli eh, ustrezno ravnotežje za to. Hvala, na kratko. Gospod Ferber, eh. pošteno rečeno sem eh, izjemno razočaran na tem, kar smo sedaj slišali. Niste odgovorili na nobenega od mojih vprašanj. Vprašanje upravljanja ni vprašanje RTS-a. Ne vem, zakaj je sedaj to srčika razprave. O tem sploh nismo govorili. Razočaran sem, da so druga vprašanja pomembnejša kot tista vprašanja, ki, ki jih je izpostavila pogajalska ekipa. Če je to uh, vaš pristop, potem bom sam odstopil kot poročevalec, ker nima uh, smisla, da zapravljamo ure in ure uh, Za vse to, na to pa postanejo druge teme pomembnejše kot te, ki jih najdemo v okviru RTS-a. Eh, na naša vprašanja niste odgovorili in če je to vaša metoda, eh, vaš modus operandi, potem eh, bom sam preprosto odvignil roke, ker je to nespremljivo. Uh... Najlepša hvala. Markus, jasno je, da je vsak dobil besedo, vsak, ki je želel besedo, jo je dobil. Če, uh, na vaše vprašanje niso odgovorili, potem jih bom zastavili v pisnem eh, postopku. Da, upravičujem, ampak to so najpomembnejše vprašanja in eh, če je bilo vse to sedaj eh, pomaknjeno na stran, zato ker nekateri neke druge teme vidijo kot glavne, potem ne vidim smisla v tem. No, tudi gospod Gigolt je zastavil določena vprašanja in pravilno je bilo odgovoriti tudi na to. Ampak politično gledano so uh, določene teme prioritetne. Da, uh, Ampak ta razprava je pokazala, da imamo v parlamentu različna stališča in komisija mora upoštevati tudi to. Razprave bodo tekle naprej, v parlamentu pa moramo seveda oblikovati naše lasno stališče. Hvala. Mai. Please uh, speakers, please. We will have a follow-up, but now let's. Markus, eh, razprava o tej temi bo tekla naprej, sedaj pa peta točka na dnevnem redu. Toplo pozdravljam zdravka Mariča, hrvaškega ministra za finance. Odzval se je na naše povabilo, da predstavi svoj pogled na ekonomsko in finančno situacijo v Hrvaški. Eh, vlastni državi. Govoril bo tudi o prihodnosti ekonomskega upravljanja v Evropski uniji. Kot eh, vemo, je Hrvaška zadnja država članica, ki se je Evropski uniji pridružila leta 2013, kot številne druge države, eh, je finančna in ekonomska kriza prizadela eh, Hrvaško in v tem kontekstu je bil sprožen tudi ustrezen eh, evropski postopek za ugotavljanje kršitev. Eh, zadeve so se izboljšali, primankljaj je sedaj pod tremi odstotki. Upamo, da eh, bo lahko država maja izstopila iz postopka EDP. Minister in kolegi pa bodo brez dvoma govorili tudi o številnih drugih zadevnih temah. Govora bo tudi o izvajanju Eh, specifičnih priporočil za države, govora bo o bančnem sistemu. To bo brez dvoma zelo zanimiva razprava. Sedaj pa besedo predajam vam, gospod eh, minister. Izvolite. You, Chair, eh, of... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Najprej bi se vam rad toplo zahvalil za priložnost za ta sestanek, eh, kot prvi finančni eh, minister eh, Hrvaške sem prišel na zasedanje odbora Ekon, kot je dejal gospod predsednik. Bomo govorili o določenih temah, ki se nanašajo na ekonomske trende in pa na prihodno perspektivo Hrvaške. Glede na to, da sem ponosen, hrvaški državljan, pa bi eh, nekaj eh, stavkov eh, podal še v hrvaščini. Gospod predsedajoči, spoštovani člani Evropskega parlamenta, dame in gospodje, v veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem danes lahko tu in da lahko spregovorim kot prvi minister za finance Republike Hrvaške tu pred odborom za ekonomska in finansk, eh, finančna vprašanja, da lahko spregovorim o ključnih kazalnikih, trendov in o perspektivah, ki so pred nami. Zdaj pa nazaj na angliščino. Uh, Kot je prav tako dejal gospod predsednik, je recesija, ekonomska in finančna kriza močno prizadela Hrvaško, tako kot nekatere druge države članice Evropske unije. Ta kriza je trajala šest eh, let eh, zapored in eh, naš BDP je skupaj upadel za skoraj 12 odstotkov. To lahko povzamemo v enem stavku, v eni številki, ampak recesija je prizadela različne sektore v našem gospodarstvu in družbo kot takšno zaradi eh, upada gospodarskih eh, dejavnosti smo eh, bili priča tudi negativnim trendom na trgu dela, povečala se je stopnja brezposobnosti, poslabšal pa se je tudi naš finančni položaj, še posebej kar se tiče javnih financ skupaj eh, z izzivi, s katerimi se soočamo, eh, še posebej na področju eh, demografskih sprememb, lahko torej sklenemo in s tem se verjetno vsi v dvorani strinjate, da so ekonomske in finančne zadeve za nas glavna prioriteta. Govorim lahko v imenu zadnjih dveh vlad kljub temu, da je zadnja vlada eh, doživela manj kot eno leto, ampak eh, bil sem tudi finančni minister v tem vladi, eh, zagotavljam določeno mero kontinuitete. Rečem lahko torej, da so za obe vladi ekonomske in finančne zadeve prioriteta. Še nekaj besed o letu 2016. Za nas je bilo to zelo dobro leto. Tudi sami ste izpostavili nekaj dejstev in samo poskušal uh, povzeti stanje, uh, pojasniti, zakaj je za nas uh, leto 2016 pomembno dobro leto. To je bil konec recesije, uh, zabeležili smo uh, prve znake obnove, pa tudi uh, rast smo zabeležili. Pričakovali smo rast v. Uh, v eh, višini dveh odstotkov, ampak na koncu je bila rast skoraj tri odstotna. Zadnje uradne številke kažejo, da smo na koncu leta 2016 imeli 2,9 eh, odstotno eh, rast BDP-ja. Glavni razlog za to rast je bil izvoz in mislim, da lahko pripišemo Eh, to statistiko eh, moči našega gospodarstva, eh, izvoznemu sektorju in tudi našemu članstvu v Evropski uniji. Obenem pa smo priča tudi rasti uvoza. Neto učinek je bil neutralen. Popraševanje doma se je tako, prav tako povečalo, zahvaljujoč večji porabi in zahvaljujoč novim naložbam po daljšem obdobju uh, smo bili končno spet priča ne zgolj uh, uh, obnovi gospodarstva, ampak tudi uh, večji gospodarski dejavnosti. Kar se tiče produktivnosti, uh, lahko rečemo, da so vsi naši sektori zabeležili uh, dobre rezultate. Industrijska produkcija uh, je zrasla za pet odstotkov. Uh, naprimer maloprodajni sektor. Turizem je zelo pomemben sektor, Evropski, eh, v Hrvaški se upravičujem, 18 eh, do 20 odstotkov našega BDP-ja na letni osnovi predstavlja. Izpostavil bi še eno dejavnost, eh, ki je prav tako pomembna in je končno po šestih letih in pol zabeležila pozitiven trend in to je gradbeništvo. Vse te dejavnosti eh, so torej obrodile sadove. Dotaknil bi se še eh, javnih eh, financ. Kot ste že dejali, je bila posledica slabšega finančnega položaja, še posebej na področju javnih financ, ta, da je Evropska komisija začela postopek EDP e vizavi Hrvaške. To je na to pomenilo, da smo morali prilagoditi eh, naše delo. Vlada je eh, priznala, da eh, so javne finance eden ključnih makroekonomskih izzivov, ki jih moramo takoj rešiti. Po malce več kot enem letu lahko rečem, da smo uspeli v tem kratkem obdobju obrniti negativni trend, Poleg tega pa nam je uspelo uh, še več, dosegli smo nekatere cilje. Naš uh, cilj je bil uh, eh, 2,6 odstotka BDP-ja v skladu specifični priporočili za posamezne uh, države in v skladu z našimi lastnimi cilji, da zmanjšamo uh, primankljaj eh, v skladu z masterskimi kriteriji pod 3 eh, odstotke. Bili smo priča 5 eh, odstotnemu primankljaju v teh kriznih časih. Smo pa zagotovili nadzor nad stranjo porabe, pa tudi dohodkovno stran smo uredili. Sprejeli smo uh, tehnični rebalans eh, proračuna zaradi uh, oblikovanja nove vlade in spremenili smo uh, naš cilj iz 2,6 odstotka na 1,6 odstotka BDP-ja. V, enem, v naslednjem mesecu bomo pripravili uh, novo statistiko za uh, Eurostat. Uh, lahko vam povem, kakšne uh, so napovedi ugotavljamo, eh, da nismo dosegli zgolj cilja 1,6 eh, odstotka BDP-ja. Eh, bolje smo se odrezali, kaže, da je bil naš primankljaj približno eno odstoten. Rast in pa fiskalna konsolidacija, ter pa tretji steber in to je aktivacija državne lasnine. Imamo namreč veliko podjetij v državni lasti, ter tudi drugih eh, sredstev v državni eh, lasti. Imamo nepremičnine, nekdanje vojaške eh, objekte, turistične objekte in tako naprej, ki jih sedaj v večji meri uporabljamo. Ti trije stebri, ti trije elementi so prispevali k dejstvu, da je Hrvaška uspela prvič v zgodovini zmanjšati javni dolg iz 86,7 odstotka na 83,9 eh, eh, eh, odstotka. Približno tri odstotkovne točke BDP-ja smo torej dosegli oziroma za njih zmanjšali javni dolg. Po desetih letih smo torej končno zabeležili pozitivne rezultate, tudi kar se tiče bonitetnih agencij. Naša bonitetna ocena je je eh, eh, dve stopnje pod eh, naložbeno stopnjo. SMP, Fitch in pa Moody's so kot glavne bonitetne agencije prilagodile svoje ocene. Naše delo seveda ni končano, želimo še naprej nadaljevati z strukturnimi reformami, ki so del priporočil za posamezne države, ki so del eh, našega dialoga z Evropsko komisijo. Izvajali bomo tudi druge ukrepe, druge dejavnosti, za katere menimo, da so uh, nujni, če želimo zagotoviti dolgoročno trajnost uh, našega ekonomskega delovanja in naših javnih financ. Naš srednjeročni cilj oziroma izziv uh, je potencijalna rast našega gospodarstva, ki je trenutno eh, nižja kot dejanska rast. Nadaljevati moramo eh, z izvajanjem reform oziroma še pospešiti njihovo izvajanje. Eh, Pripravili bomo tudi nacionalni program reform in konvergenčni program čez nekaj mesecev. Tam boste lahko našli seznam vseh eh, reform eh, in reform. Eh, natančno bomo opisali različne elemente teh reform. Osredotočili se bomo na zdravstveni eh, sektor, na javno upravo in na pokojninski sistem. Želimo pa izpostaviti tudi eh, podjetja, podjetništvo in s tem povezane dejavnosti. Pripravljeni smo eh, izvesti te eh, ne zgolj obveznosti, ampak tudi zaveze. Mislim, da je to ta vlada že dokazala. V začetku našega mandatka smo eh, te reforme predlagali parlamentu, parlament je o tem glasoval in eh, začeli smo z izvajanjem davčne reforme, zelo poglobljenega procesa. Gre za svežen 15 zakonodajnih aktov in več kot 30 Eh, drugih eh, določb, eh, s katerimi želimo zagotoviti bolj stabilen, konkurenčen, učinkovit davčni sistem. Zmanjšali smo davčno obremenitev za gospodinstva in za podjetja za približno 0,7 odstotka BDP-ja. Pri tem smo upoštevali različne kvantitativne analize, tudi na tistih področjih, eh, kjer eh, pričakujemo največje učinke eh, za potencijalno rast in to je davek na dohodek pravnih oseb in pa drugi, drugi tovrstni davki. Edna od ključnih prioritet je tudi boljša absorpcija in poraba eh, sredstev EU. Tudi v proračun za leto 2016 eh, smo zabeležili določene uspehe, ampak eh, manevrskega prostora je še veliko. S pomočjo evropskih sredstev lahko še naprej izvajamo različne infrastrukturne projekte. Želimo, da se bomo v prihodnosti pogosteje osredotočali na realni sektor. Pripravljen se odgovarjati na, vas, na vaše vprašanja in se odzvati na vaše komentarje. Zaključil pa bi takole, mislim, da je Hrvaška eh, v zadnjih 18 mesecih eh, izboljšala svoj položaj. Pokazali smo, da lahko obrnemo eh, negativne trende v kratkem časovnem obdobju. Za nami je zelo pomembno obdobje, pred nami pa prav tako Eh, pomembno obdobje kontinuitete in pospeševanje strukturnih reform. Okrepiti moramo potencijalno eh, rast, zagotoviti moramo eh, trajnost javnih financ in pa večjo konvergenco vizavi Evropske unije. Hvala. Hvala lepa za zelo izčrpne uvodne pripombe reči moram, da je vaš primer kar emblematičen, ko gre za nekatere pomankljivosti na področju strukturnih eh, kazalnikov. Seveda pa je tukaj še potencial, nominalni primankljaj se lahko izboljša z poslabšenjem strukturnega primankljaja, torej gre za nekatera pravila, ki so zelo pomembna in ko boste enkrat v preventivnem delu, bomo vsaj upamo tako imeli cilje na podlagi matrike strukturnih prizadevanj, kar bi utegnilo biti neproporcionalno, če upoštevamo nizko raven nominalnega dolga. To seveda zadeva naš razmislek v Evropski uniji, ampak zdi se mi, da je vaš primer kar emblematičen. Ivana Maletiče prva. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani minister, dragi zdravko. Pozdravljen na odboru Ekon. Vesela sem, da si z nami kot prvi minister Hrvaške in da Hrvaško predstavljaš v tem odboru. Zato bi rada svoje vprašanje postavila v hrvaščini. Uvodno si jako dobro. Na začetku si zelo dobro razložil položaj. Čestitam za vse dejavnosti, ki so se dogajale za zmanjšanje premankljaja. To je povedal tudi predsednik našega odbora. Resnično se vidi, da zelo dobro upravljate z javnimi financami, da se cilji izpolnjujejo. Dejstvo pa je, da je Hrvaška še v postopku, postopku čezmernih makroekonomskih neravnovesij. Zato me zanima, s katerimi aktivnostmi nameravate vplivati na to, da bi čim prej išli iz postopka eh, čezmernih neravnovesij, da bi dosegli nekoliko boljšo raven in da bi počasi tudi išli iz vsega tega. Uh, Tudi jaz bom govori, odgovoril v hrvaščini, če smem. Kot sem že prej povedal, dajemo velik poudarek temu, da bi najprej išli iz postopka čezmernega oziroma eh, presežnega primankljaja. Mislim, da smo ne samo dosegli zastavljene cilje, ampak bili celo boljši. Na začetku morda nisem omenil tega, da je naša vlada sprejela dokument, ki se mu reče strategija upravljanja z javnim dolgom, ki predvideva, da se bo nadaljeval trend zmanjševanja deleža javnega dolga v BDP-ju, tam okoli 2,5 odstotka, kar pomeni, da naj bi do konca tega desetletja Hrvaška dosegla približno 70 odstotkov BDP-ja. Obenem pa tako z vidika proračuna, še zlasti pa z vidika makroekonomije, je nedvomno pomembno katera neravnovesja so ugotovile evropske inštitucije, pa tudi hrvaški organ in vlada. Po eni strani so to področja, ki so obenem tudi veliki porabniki proračunskega denarja. To so sistemi, ki gotovo imajo svoje kvalitete, ki pa seveda potrebujejo določene korake, da bi bili še bolj učinkoviti. Tu gre bodi si za javno upravo, ki jo je treba voditi na podlagi načela, da javna uprava ni sama sebi namen, pač pa nudi storitve državljanom in podjetjem. To sta dva sistema, ki sta glede na trende, tako demografske kot splošne, vedno pred velikimi izzivi. Govorimo o zdravstvenem pokojninskem sistemu. Tu je treba doseči napredek, zato da bi ta dva sistema bila fiskalno gledano vzdržna. Obenem pa so pomembni tudi sistemi in področja, ki bi zagotovila dolgoročno vzdržnost ne samo javnih financ, pač pa tudi gospodarstva, predvsem gre za izobraževanje in pravosodje. Torej, boljša povezava izobraževanja in trga dela je nekaj, kar predstavlja glavni potencial rasti v bližnji prihodnosti skupaj s pravosodnim sistemom, ki bi moral slediti praksi, ki smo jo recimo dosegli v davčnem sistemu. To pa je večja doslednost, konsistentnost in stabilnost. Če želimo preseči makroekonomska neravnovesja, bo ključen naš uspeh na področju izboljšanja gospodarske aktivnosti, ustvarjanja pogojev in tudi nasploh vzdušja, ki bi omogočilo razbremenitev gospodarstva tu potrebujemo še nadaljne razbremenitve, tako tam, kjer gre za parafiskalne oziroma nedavčne obremenitve, pa tudi, ko govorimo o različnih upravnih ovirah, red tape, rečemo temu v angleščini, vse tisto, kar otežuje poslovanje našim podjetnikom. Ehm, ni pomembno, ali gre za tuje ali domače subjekte, Tu gre tudi za vse tiste, ki želijo vlagati v Hrvaško in kombinacija vseh teh ukrepov je nekaj, kar bo Hrvaški omogočilo in dalo priložnost, da doseže napredek tudi na področju makroekonomskih neravnovesij. Hvala. Hvala. Prvonš Perez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste z nami, gospod Eh, minister v okviru tega ekonomskega dialoga. Mislim, da je eh, tokrat prvič, da je bila Hrvaška povabljena v eh, naš odbor. Dolgo vas že čakamo. Seveda ste dobrodošli, tako kot tudi drugi predstavniki drugih držav. Sama bi rada govorila o primeru specifičnega podjetja Agrokorja. Brez dvoma ste vedeli, Eh, o katerem podjetju bom govorila. Gre za eh, podjetje, ki zaposluje 60 eh, tisoč oseb v vaši državi. Dobro ga poznate, ker ste bili eden od njegovih direktorjev. To podjetje je v fazi prestrukturiranja in če vidimo, kaj je povedal predsednik vlade, se sprašujemo, kaj je v tem podjetju počne eh, eh, država. Eh, v Evropski uniji vemo, kaj pomeni, kaj, kakšen je pravni okvir. Gospa Vesta je tista, ki vodi postopke na tem področju. Podjetje je sedaj v fazi prestrukturiranja. Leta 2014 smo sprejeli poročilo, ki izpostavlja problematiko zastopstva zaposlenih v tovrstnih podjetjih. Zanima me, kakšna je vaša vizija prihodnosti tega podjetja in eh, kako gledate na vse to eh, v okviru upoštevanja eh, oziroma uporabe urodij, ki jih imate v okviru hrvaškega prava, kako gledate na prestrukturiranje, ki ga bo morda pod svojo lupo vzela tudi Evropska komisija. Hvala lepa za to vprašanje in pripombe. Kot ste tudi sami pravilno podarili, sem sam, kar ste to omenili, bil v preteklosti pred mandatom finančnega ministra, sem torej delal za to podjetje Agrokor, bil sem izvršni direktor za strategijo in kapitalske trge. Predtem sem bil na ministrstvu za finance zaposlen sedem let. Odgovor, ki vam ga bom dal, je usklajen z tistim, kar vam je povedal naš premije. Agrokor je daleč največje zasebno podjetje na Hrvaškem in v regiji in je eno izmed desetih največjih podjetij v srednji in vzhodnji Evropi. Skoraj da 60 tisoč zaposlenih, kot ste pravilno povedali. In to podjetje je skoraj da povsem vertikalno integrirano od osnovne kmetijske proizvodne do predelave pa vse do eh, malo prodaje živil. Pomen agrokorja presega pomen podjetja kot takega, pač pa je pomen agrokorja velik tudi v luči eh, velikega števila dobaviteljev, zlasti na regionalnih trgih to je nedvomno eden ključnih izzivov v tem trenutku. Po eni strani izvirajo ti izzivi iz dejstva, da je podjetje zadolženo do te stopnje, da je bila bonitetna ocena podjetja znižana strani eh, bonitetnih agencij. Seveda je vprašanje, kako upravljati s tem dolgom. Na zelo kratek rok pa je glavni izziv predvsem ta, da imamo oziroma da obstaja odnos z dobavitelji, ki se ga je treba lotiti. Torej za podjetje je na kratek rok potrebno zagotoviti obratni kapital, zagotoviti proizvodnjo, obenem pa tudi podpisati podpreti maloprodajne živilske storitve. Podjetje je v zasebni lasti, vlada pa spremlja aktivnosti, ki se odvijajo na ravni podjetja. Informacije, ki jih imamo mi, pravijo, da skuša podjetje poiskati vire dodatne likvidnosti na kratek rok. In kot so povedali, imajo za enkrat nekaj možnosti. Mi bomo zelo pozorno spremljali poslovanje podjetja. Vlada se popolnoma zaveda pravne podlage in zakonodaje, ki kot veste je povsem usklajena z evropskim pravnim redom. In seveda, če bo potrebno, bomo ukrepali v skladu z to zakonodajo. Ampak v tej fazi je lastnik in uprava sta oba močno zavezana temu, da bi poiskali primerno rešitev za nastalo situacijo. Hvala lepa. Sven Gigold. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala za vaš obisk. Sam bi rad odprl vprašanje priporočil za državo. Pri mnogih državah in vi niste tu nobena izjema, smo videli, da priporočila niso imela pravega učinka in po ocenah v okviru semestra je Hrvaška leta 2016 ukrepala z omejenim napredkom pri vseh petih priporočilih. V letu 2016 je bilo šest priporočil in samo eno priporočilo je bilo deležno določenega napredka. Zato me zanima, ali nameravate priporočila za vašo državo jemati bolj resno ali menite, da ta priporočila niso ustrezna. Vaša vlada je glasovala za priporočila v svetu, torej priporočila ste potrdili, zdaj pa se zdi, da je napredek pri izvajanju priporočil zelo omejen. In če nam lahko morda še razložite situacijo glede enega vprašanja, ki se mi zdi kritično v mnogih državah. In sicer pravosodni sistem ni dovolj učinkovit in bi ga bilo potrebno pospešiti zlasti kar zadeva sprejemanje odločitev. Nam prosim lahko razložite svoje reformne načrte na področju pravosodnega sistema, tako kot o tem govorijo tudi priporočila za vašo državo. Uh, Hvala za vaše vprašanja in pripombe. Vsekakor sem lahko kratek in vam odgovorim. Mi jemljemo vsa priporočila za našo državo zelo resno. Ne samo zato, ker prihajajo ta priporočila od inštitucij Evropske unije, pač pa tudi zaradi zelo močne oziroma visoke stopnje eh, podobnosti med njihovim in našim razmišljanjem, razmišljanjem vlade. Zakaj je bil napredek omejen oziroma ga ni bilo v letu 2016 še zlasti? No, tu pa vemo, da smo imeli v manj kot enem letu eh, dve parlament, vojne parlamentarne volitve, najprej redne volitve konec leta 2015. To je pomenilo tri do štiri mesece za oblikovanje vlade, ko je po šestih mesecih bila vlada oblikovana, je potem padla in septembra lani smo imeli ponovne volitve. To je bil tudi glavni vzrok pri zapoznelem izvajanju priporočil za našo državo. Ampak kot rečeno, uspelo nam je ohraniti nadzor zlasti nad javnimi financami, kar nam je omogočilo, da lahko maja pričakujemo, da bomo izšli iz postopka presežnega primankljaja. Aprila bomo predložili dokumente Evropski komisiji, s katerimi bomo pokazali, kateri, katera so tista področja, kjer vidimo napredek na področju strukturnih reform in eh, videli boste, da bo ta naš napredek zelo usklajen s priporočili za našo državo, pa naj gre za poslovno okolje, zdravstveni sistem, javno upravo ali pravosodni sistem oziroma zakonodajni okvir, o čemer ste vi govorili. Povsem jasno nam je, kot sem odgovoril že prej Ivani Maletič, da želimo izboljšati naš pravosodni sistem. Ne samo z vidika stabilnosti, pač pa tudi z vidika usklajenosti in predvidljivosti. Obenem želimo izboljšati učinkovitost našega pravosodnega sistema, za doseganje spoštovanja pravne države, za zaščito ne samo dolžnikov in upnikov, pač pa tudi vlagateljev v našo državo. To menimo, da je eden ključnih elementov za to, da postane Hrvaška bolj privlačna za vlagatelje in za poslovno aktivnost. Hvala lepa, gospod Hanemans. Als ik u begrijp. Hvala lepa. Če sem vas prav razumel, gospod minister, ste navdušeni nad tem, da bi vstopili v evrsko območje. Veliko pa je vprašanj glede stabilnosti evrskega območja. Vas to ne skrbi? To ne skrbi vaše vlade. Namreč, kako stabilno je evrsko območje? In potem Kaj pa državljani? Kakšno je mnenje državljanov? Sam sem belgijec in težko komentiram, ampak eh, eurobarometer pravi, da več kot polovica hrvaških prebivalcev negativno gleda na uvedbo evra. Kaj pravi vaša vlada? Ali imate pomisleke zaradi teh informacij eurobarometra? Ali morda razmišljate tudi o situaciji, recimo, kot je položaj Združenega kraljestva? Sorry, uh, for... Hvala lepa, spoštovani poslanec. Hvala za vaše pripombe. Najprej dve pripombi. Hrvaška je zgodovinsko gledano bila zelo povezana z nemško marko, zdaj pa z evrom. Več kot 70 odstotkov finančno gledano je povezanega z indeksacijo z evrom. To je dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Drugo dejstvo pa ste tudi pravilno ugotovili. S formalnim vstopom v EU smo prevzeli zavezo o uvedbi evra. Vendar za uvedbo evra moramo izpolniti nekatere pogoje. Ne gre samo za voljo na strani vlade, pač pa tudi za države evrskega območja. Trenutno izpolnjujemo štiri od petih, mastrijskih kriterijev. Edini, ki ga ne izpolnjujemo, je naš javni dolg, čeprav je padel leta 2016. Še vedno presega 60 odstotkov BDP-ja. Ampak na območju, ki sem ga prej omenil, torej imamo strategijo za upravljanje z javnim dolgom, vlada ga je sprejela pred dvema mesecema in tam smo zelo jasno napisali, da želimo eh, nadaljevati z upadajočim trendom in sicer za 2,5 do 3 odstotke naj bi javni dolg upadal vsako leto. To je v skladu z paktom za rast in stabilnost in tudi, če presegate 60 odstotkov, morate svoj javni dolg korigirati na vzdolj za eno dvajsetino vsako leto. Ampak mi ne želimo samo izpolniti maastrichtskih meril, da bi uvedli evro. To naredimo tudi zato, ker trenutno plačujemo 3,5 odstotka BDP-ja za obresti. To pomeni, da imamo primarni presežek več kot 2 odstotka BDP-ja. Za uvedbo evra tu jemlje vašo pripombo zelo resno, tudi naša vlada. Torej, to ni samo vaša pripomba, to so tudi misli naših državljanov in skupaj z nacionalno banko nameravamo izvesti analizo stroškov in koristi. Tega zdaj že nekaj let ni bilo narejenega na Hrvaškem. Nedvomno spremljamo trende na evrskem območju, spremljamo, kaj se dogaja z brexitom in vsemi drugimi državami, ampak ta analiza stroškov in koristi naj bi nam dala eh, količinsko in kakovostno analizo prednosti in slabosti, če bi se na neki točki odločili za uvedbo evra ali pa ne. Menimo, da to vsekakor potrebujemo že zato, da bomo lahko predstavili vse potrebne elemente in da se bomo lahko ustrezno odločili. Hvala. Uh, hvala lepa. Prepričan sem, da boste eh, za korist vzeli tudi to, da vam ne bo treba več eh, dajati posojil v švicarskih frankih. Gospod Niedermayer, naš podpredsednik. Hvala lepa in hvala, gospod minister, da ste z nami in da prijazno odgovarjate na naša vprašanja. Sam imam tri kratka vprašanja. Prvič, gospodarska rast. Če si pogledam podatke, je lepo videti, da vaše gospodarstvo oživlja od 2012 do 2015, zaostajali celo za poprečjem EU. BDP na prebivalca je pod poprečjem, zato me zanima, kateri so ključni vzroki za to in kako pomembna je tudi vloga ne ravno najboljše situacije v vaši regiji. To nas skrbi torej položaj v regiji. Drugič, fiskalni načrt. Tu vam moram čestitati za doseženi napredek, kajti ni enostavno v takih pogojih imeti nadzor nad proračunom. Obenem pa vidim, da nameravate v prihodnih letih eh, razširiti strukturni primankljaj, zato me zanima, ali vas to ne skrbi. In še tretje vprašanje, podobno vprašanju kolegov, zanima me, kakšen je napredek glede zakona o pretvorbi eh, švicarskih frankov v evre. To je bil zakon iz leta 2015 in je nekako bil na robu legalnosti. Ja, BDP 2,9 leta 2016, za leto 2017 je napove 3,2 odstotka. Zelo ponosen sem, da lahko rečem, da je naša projekcija podobna tisti Evropske komisije in tudi projekcijam vseh relevantnih finančnih inštitucij in gospodarskih analitikov, pa naj gre za mednarodni denarni sklad ali domače analitike. Evropska komisija je napovedala 3,1 odstotno rast. Kot sem povedal v svojem uvodu, smo imeli dolgo obdobje recesije in upadanja BDP-ja, kar je vplivalo tudi na BDP na prebivalca med drugim. Zdaj je seveda to prva prednostna naloga okrepiti rast in pokriti negativno bilanco iz časa recesije in seveda iti po poti konvergence in ujeti vse države članice, ne samo povprečje, ampak tudi slediti trendom. Ponosen sem, da je Evropska komisija v svoji zadnji napovedi uvrstila Hrvaško med dve državi, kjer je ta napoved ali popravek na vzgor bil opravljen. In to je nedvomno jasen dokaz, da Evropska komisija priznava ukrepe in različne elemente, ki jih nameravamo izvesti. Kar zadeva fiskalni položaj, mislim, da ste pravilno ugotovili. Ko govorimo o strukturnem primankljaju, o strukturnem položaju, bi pa rad povedal, da moramo upoštevati tako leto 2016 kot 2017. Leto 2016 je bilo veliko, veliko boljše, kot je bilo pričakovano in strukturna prilagoditev je bila ne samo nad pričakovanjem Evropske komisije in vas Evropskega parlamenta, pač pa celo nad našimi lastnimi pričakovanji. Ko smo pripravljali proračun za leto 2017, je bila ciljna vrednost med 1,6 in 2 odstotkoma in 2017 smo že deli še dodatno prilagoditi fiskalno pozicijo. Zdaj pa se je izkazalo, da so bili rezultati bistveno boljši. Za leto 2017 vam lahko čisto iskreno povem, da bomo nadaljevali z enako strategijo upravljanja javnih financ. To je tudi ključ do našega uspeha. Torej na strani izdatkov v našem proračunu. To je tisto področje, kjer moramo izvesti poglobljen nadzor nad uporabo javnih sredstev. Potem pa tudi presežni prihodki, ki jih moramo uporabiti za zmanjšanje dolga. To je strategija, eh, ki jo še nadaljujemo. Zdaj smo šele v prvem četrtletju leta 2017, ampak že zdaj vam lahko povem, da si želimo izboljšati našo fiskalno bilanco tudi še v letu 2017. Kar pa zadeva švicarske franke. Pogosto se pogovarjamo odkrito z Evropsko komisijo. Pred poletnimi počitnicami naj bi dobili razsodbo našega ustavnega sodišča glede sodbe, ki je bila pri njem uložena. In potem bomo nadaljevali naš dialog. Razumemo ozadje. Razumemo glavne argumente, ki jih je izpostavila Evropska komisija glede izvajanja in sploh sprejetja tega zakona. Povedati vam moram, da več kot 94 odstotkov dolžnikov, ki so imeli hipotekarne kredite v švicarskih frankih, so te, ta posojila pretvorili v evrska posojila ali posojila v kunah. To pomeni, da je prišlo do popolne absorpcije in da je zelo malo možnosti, da bi se zdaj vrnili nazaj. Imamo pa aktiven pristop, komuniciramo z Združenjem bank na Hrvaškem in pogovarjamo se o različnih možnostih in opcijah, da bi poiskali čim bolj primerno rešitev. Nekaj, kar bi bilo sprejemljivo za oboje, kar ne bi ogrožalo naših javnih financ in nekaj, kar bi v končni fazi s pomočjo dogovora prineslo rešitev, ki bi se lahko izognila temu, da gremo na arbitražno sodišče. Hvala lepa. Ja, vidim, da že pripravljate naslednje vprašanje, ampak sedaj najprej gospod Coburn. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, Hrvaška je članica EU, ni pa članica Evropske in denarne unije oziroma evrskega območja. Denarna politika Hrvaške je vedno um, uporabljala kuno. Zdaj slišimo, naj bi leta 2019 prijeli evro, ampak Ob tem, da je bila brezposelnost januarja 2017 11,3, enako kot na portugalskem v Španiji. Brezposelnost med mladimi 40 odstotna, tako kot portugalska, hrvaška. Vidimo torej, da sodite v skupino južnoevropskih držav s podobnimi težavami. Ali si hrvaška vlada resnično želi vstopiti v evrsko območje ob tako visoke brezposelnosti? ali bo Hrvaška morala posledično sprejeti program varčevanja podobno kot Grčija? Ali menite, da lahko vaša država ostane konkurenčna v sistemu Evropske in denarne unije? In ali bodo prebivalci sprejeli program varčevanja? Ali vedo, da se bo to zgodilo? Poglejte si, kaj se je dogajalo v Grčiji. To je bila katastrofa. Ljudje so bili na ulicah. Ste prepričani, da to lahko naredite in da je to v vašem najboljšem interesu, zlasti glede na to, da ne želijo nekateri stopiti iz evra, recimo italijani. Uh, uh, uh, Najlepša hvala za vaše vprašanje. Samo na kratko. Naj povem nekaj, kar je povezano s prejšnjim vprašanjem. Povedal sem, da bomo še dodatno preučili analizo stroškov in koristi, ki sem že menil, pač pretehtali bomo pluse in minuse eh, pridružitve. In vsi ti elementi bodo pomembni ne samo za politike na Hrvaškem, ampak tudi za državljane. Pač vedeti moramo, kakšni so plusi in minusi oziroma grožnje in izzivi tega, da prezamemo evro. Zaenkrat je to torej naša, naše uradne stališče, naš uradni pristop. Seveda pa sledimo tudi temu, kaj se dogaja, Grčija, Brexit. In tudi ti dogodki bodo verjetno vplivali na naše odločitve. Izpostavili pa ste dve zadeve, ki jih želim pokomentirati. Prvo kot prvo stopne brezposelnosti. Brezposelnost zlasti mladih je za nas eh, kritični element naše gospodarske uspešnosti in za našo vlado je še bolj pomembno kot to, da pade brezposobnost, je, je, je to, da um, okrepimo zaposlenost, pač participacijo na trgu dela. To želimo okrepiti, zaposlovanje. In v to želimo uh, vložiti trud. Glede menjalnega tečaja eh, pa ste sami izpostavili tudi, izpostavili tudi konkurenčnost. Eh, kuno smo mi upeljali leta 1993 in da od takrat naprej je, smo imeli uh, fleksibilen menjalni tečaj, ampak zelo tesno sledi evro kuna. Naša nacionalna banka uh, Eh, tudi ta menjalni tečaj uporablja kot način stabilizacije našega trga in ta mehanizem nameravamo uporabljati tudi v prihodnosti. Seveda pa se tudi interno pogovarjamo o tem, kako naj bi postali bolj konkurenčni z devalvacijo valute. Ampak v končni fazi vedno ugotovimo, da sicer je treba uh, uh, imeti devalvacijo, ampak eh, v obliki interne devalvacije, ne pa z efiksom. Omenili pa ste, pa ste tudi vrčevalne ukrepe in v zvezi s tem naj povem, da smo leta 2016 jasno pokazali, kakšno je neka odgovorna drža, kar zadeva javne finance. Nominalno smo zamrznili odhodke proračuna, prvič v naši zgodovini, uporabili smo uh, prekomerne prihodke za zniženje deficita, prav tako pa smo prvič znižali javni dolg v razmerju do BDP. To je pravi način, kako stabilizirati javne finance v prihodnosti. In to je tudi pač delo, kamor vlagamo pravzaprav največ uh, truda in prizadevanja. Najlepša hvala. Hvala, gospod Katarin Ivan. Lepo se vidite. Uh, voi vorbi în limba română. Sau... Najlepša hvala. Najprej bi vam želel čestitati za vas napredek, ki ste ga uspeli doseči v zelo kratkem času. Gospodarsko gledano je to zelo dober rezultat. Lahko bi se postavil retorično vprašanje, sicer bi bila Hrvaška lahko tako uspešna, če bi bila tudi v evroobmočju v času krize? Uporabili ste namreč ogromno različnih inštrumentov, vi kot finančni minister, ki jih v evroobmočju ne bi smeli uporabiti. Odločitev, da se pridružite evroobmočju, je tehnično-ekonomska odločitev, po mojem mnenju, ne pa uh, politična. Slišali smo že podobne razprave v drugih državah, ki so se želeli pridružiti evroobmočju. Ampak zanima me, kakšno je vaše mnenje glede mandata ECB-ja. Vi kot finančni minister menite, da je dovolj, da ECB skrbi samo za inflacijo v evroobmočju? Mar ne bi bilo bolje, da se ECB osredotoči tudi na brezposelnost in pa na gospodarsko rast v evromočju. To sta dva cilja, ki jih Ameriška zvezdna banka zasleduje, um, man, tega pa ni v mandatu Evropske centralne banke. Hvala. For, uh, Najlepša hvala za vaše vprašanje. Ja, odkrito moram povedati, da me prvič nekdo prosi, da komentiram politiko ECB in ja, pa njihov pristop. Ponavadi me sprašujejo, kaj počne naša nacionalna centralna banka. Ampak odgovor, ki ga ponavadi podam v zvezi z našo centralno banko, lahko podam tudi v zvezi z ECB. Kot finančni minister in tudi kot, kot ekonomist verjamem, da namen delovanja centralnih bank ne sme biti samo stabilnost cen. Je ja, to sicer Mm, pomembno področje delovanja, so pa centralne banke pač ključni akter pri monetarni politiki in uh, morajo biti dejavne tudi, kar zadeva gospodarsko aktivnost in uh, eh, brezposobnost. To je povezano tudi s prejšnjim vprašanjem, kako najti pravo neko mešanico politik med uh, tema dvima pristopoma, zato da v končni fazi dobimo rešitve, uh, ki bodo okrepile gospodarsko dejavnost, življenski standard in kako izboljšati tudi položaj na trgu dela. V naši državi je to definitivno pomembno. Z nacionalno banko imamo zelo dobre odnose in poskušamo pač ob spoštovanju eh, naših pristojnosti iskati dobre rešitve. Sicer imamo določene omejitve, Ampak eh, kljub temu ugotavljamo, da je treba delovati ne samo na področju stabilnosti cen, ampak tudi zato, da dosežemo neke eh, širše politične cilje. Hvala, Ivana Maletič. Hvala, predsedavajoči. Eh, e- Hvala lepa. Še nekoliko konkretneje bi vprašala o enem problemu, ki ga pogovno vidimo skozi poročila, tega se tudi mi zavedamo. Evropska komisija vse čas naši vladi govori tako skozi poglobljeno analizo, skozi uh, napovedi in priporočila, da je treba odpreti vire financiranja za podjetnike, torej omogočiti čim ugodnejše financiranje za posodabljanje, za uvajanje novih tehnologij, za inovacije, raziskave in razvoj. Ampak Taki krediti so na Hrvaškem še vedno zelo omejeni. Ni jih dosti za zelo majhna podjetja, imamo zelo majhne zneske. Naš finančni sektor je zelo stabilen, vendar pa ni odprt za realno gospodarstvo. Eden od pomembnejših razlogov za to je tudi zelo visok del uh, slabih dolgov, slabih posojil, zato me zanima, Kakšna je strategija na tem področju? English, uh, so, uh, Hvala, Ivana, tokrat to bom odgovoril v angliščini. Kot si povedala sama, je stopnja LPO na Hrvaškem v letu 2016 16,7, konec leta 2016 smo začeli z negativnim trendom, kar pomeni, da bi morali hitro doseči 15 odstotkov, ampak če to primerjamo z drugimi evropskimi državami, ugotavljamo, da zlasti, kar zadeva zasebni sektor, je ta stopnja visoka. Poskušamo pa um, to situacijo kljub vsemu nekako obladovati. Smo pa upeljali tudi davčno reformo in upeljali tudi um, določbo pri obdačevanju podjetij, ki je namenjena temu, da spodbudimo banke in pa kreditne institucije, da postanejo bolj aktivni pri eh, upravljanju NPI-ov in odpisov za to, da bi zagotovili ne samo več likvidnosti na trgu za večjo dejavnost, ampak da bi preusmerjali uh, um, svojo dejavnost in da ne bi samo upravljali MPNL-ov, ampak da bi ustvarili gospodarsko rast. Naš bančni sektor prevladuje v finančnem sektorju in uh, ima kapitalske zahteve v višini 20 odstotkov. Uh, zelo likvidne banke imamo. Uh, 3 do 5 odstotkov prekonočnih posojil imamo eh, v naših bankah, ker to je zelo visoka stopnja posojil, hkrati pa posojajo zelo neradi, zato ker eh, nimamo dovolj dobrih projektov, popraševanje dovolj prav tako, pa in to ni všeč zato, ker eh, ne želijo prevzimati tveganja. Želimo skratka imeti bolj aktiven pristop na tem področju in prepričani smo, da se bo ta trend spremenil, zlasti zdaj, ko naj bi evropska sredstva postala primarni ver financiran dejavnosti, ki si jih omilja sama, raziskave razvoj, izobraževanje, znanost in podobno. Poleg evropskih sredstev bomo imeli, naj bi imeli tudi pač zasebna sredstva in na ta način ustvarili več uh, gospodarske dejavnosti. Uh, In še nekaj ne izpostavljam, eden izmed ključnih ciljev, kar zadeva ustvarjanje gospodarske dejavnosti, je nizka stopnja lastniškega kapitala, kapitala v naših podjetij. Želimo pač ustvariti dejavnost na zasebnem sektorju, okrepiti pa želimo tudi lastniški kapital našega zasebnega sektorja. Jasno nam reče, da zaradi recesije in tudi zaradi tega, ker je bila recesija, recesija zelo dolgo trajna, imajo pač naša podjetja zelo malo lasniškega kapitala. Hvala. Hvala, gospod Wolf. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala, gospod minister. Odlično je slišati tako pozitiven pristop glede gospodarske rasti v vaši državi. Tri vprašanja sem imel. Uh, Ampak gospod Koven je pravzaprav že postavil in odgovoril vprašanje glede brezposelnosti in revščine na Hrvaškem. Prvo vprašanje. 11,3 odstotka je brezposelna stopnja, 40 odstotkov je, je brezposelnih med mladimi, ampak rekli ste, da ste lansko leto zagotovili dobro gospodarsko rast, zlasti zaradi gradbeništva, in eh, zaradi porasta eh, v turizmu 15 do 18 odstotkov. To je malce zavajajoče. Rast, zlasti v primerjavi z BDP-om, povzroči, sta povzročila dva faktora, ki jih niste omenili. Najprej naj omenim številke Svetovne banke. Sicer Svetovna banka, MDS in EU je na Hrvaško namenila več kot 5 do 10 odstotkov sredstev več v primerjavi, v primerjavi s preteklostjo. In to je zelo visoka številka in to predstavlja oziroma to eh, vpliva tudi na 47 odstotkov vašega BNP-ja. Prav tako pa prodajate sredstva, s katerimi razpolaga vaša država. Je to hitreje kot kadarkoli prej. Omenili ste prodajo eh, gradbišč in tako naprej. In skratka, dogaja se točno to, kar se dogaja v Grčiji. Brexit ste že omenili, tako da ga želim omeniti tudi sam. Na gospodarstvo morate gledati dolgoročno in videti, da, videti, da obstajajo neke zunanje aspekti glede trendov In uh, eh, te trendi se bodo zgodili tudi v vaši državi, naprimer Brexit. Zanima, se, zanima me, če je vaša vlada pripravila oceno učinkov glede prihodkov BDP-ja, uvoza in izvoza, turizma in naprimer, kaj se bo zgodilo, če bo EU sredstev manj kot eh, posledica uh, Brexita. In zanima me, če ste to oceno poslali Evroskupini ali pa kamorkoli na Evropsko komisijo. Hvala. <clears throat> Uh, Najlepša hvala. Ja moram reči, da se ne morem strinjati s temi dejstvi, ki ste jih predstavili, zlasti kar zadeva BDP. Poleg domačega popraševanja, ki je bila glavna gonilna sila naše gospodarske rasti lansko leto, obstajajo tudi drugi faktori, ki so zunanjega značaja. Ja, res je, da smo imeli veliko koristi od zlasti, od zlasti nizke cene nafte in drugih zadev. Prav tako je pač ta ohlapna monetarna politika prispevala k boljšim rezultatom. Hkrati pa opažamo, da so določeni sektori gospodarstva zelo odporni. Turizem ste umedili. In turizem je sektor, ki predstavlja tam okoli od 18 do 20 odstotkov BDP-ja. Statistično je to zelo težko izmeriti. Ampak uh, turizem se je izkazal zelo odporen sektor po eni strani, zaradi tega, ker imajo naše sredozemske konkurentke svoje težave, geopolitika igra določeno vlogo, ampak v turizmu, zlasti kar se tiče hotelirstva, so naši glavni uh, igralci, tako domači kot tuji, kot tudi novi prišljiki na trgu. Um, vsi skratka močno investirajo v hotele. In to je povezano tudi s tem, kar ste umrili vi, sicer od prodaja sredstev, premoženja. Danes ima vlada še vedno v lasti na ducate hotelov na obali. In te hotele nimamo zato, ker nam je to všeč upravljati, ampak prejšnji, pod prejšnjim sistemom smo imeli vedno določene dolgove do um, davčne uprave, potem je zaradi teh dolgov vlada uh, dobila v roke uh, te hotele. Samo zgubo imamo z njimi, tako da vedno iščemo strateške partnere. In na to ciljem, ko govorimo o aktivaciji. Um, javnega premoženja, kako izboljšati upravljanje javnega premoženja. To je naš cilj. Uh, Išemo strateške, ne finančne, strateške investitorje, ki bodo prinesli novo likvidnost, svež kapital, zaposlili nove osebe in izboljšali te hotele. Na ta način bodo izboljšali ne samo vrednost tega hotela, ampak celotne lokacije. Zato toliko povdarjamo to aktivacijo eh, državnega premoženja. In to je eden izmed glavnih stebrov našega upravljanja dolga skupaj, eh, skupaj s fiskalno konsolidacijo. Glede Brexita pa lahko rečem, da tesno spremljamo dogodke in ne samo, kar zadeva pač Evropsko unijo in Združeno kraljestvo, ampak poskušamo oceniti posredne in neposredne učinke. Eh, Brexit bo imel ogromno učinko tudi na uvoz in izvoz. Eh, Verjetno veste, da je Hrvaška ena izmed držav, ki skoraj da najmanj trguje, saj neposredno z Združenim kraljestvom. V zadnjih nekaj letih pa ugotavljamo, da prihaja vedno več britanskih turistov v našo državo, kar je super, še moramo gotoviti, bo, kako bo Brexit na to vplival, ampak mislim, da Brexit na ta trend ne bo vplival. Ne Uh, neposrednih vplivov bo malo, posrednih pa verjetno malce več, zlasti preko uh, kapitalskih trgov in temu tudi sledimo in teh uh, učinkov se zavedamo. Hvala. Hvala, Pervanš Beres. Merci, uh, Hvala, gospod minister. Omenili ste Brexit. Ampak naši glavni voditelji se ravno vračajo iz Rima, kjer so govorili o prihodnosti 27-terice. Kolega Ivan vam je postavil vprašanje v zvezi z evrom. Vemo, da je to tema, ki deli 27-terica. Vprašanje je, ali naj najprej poskrbimo za vprašanja, ki zadevajo 27-terice, oziroma najprej poskrbimo za evro. V rimski izjavi imamo dva sklica na to. Nekateri bodo trdili, da je to pogumno, spet drugi, da je to plašno. In sicer govorimo o tej o potrebi, da je treba konsolidirati evro in da je treba narediti korak naprej pri izgradni gospodarske in monetarne unije. Vi ste člani Ekofina, In zanima me, kako vi gledate na te bodoče etape, zanima me tudi, kako hitro bomo lahko delali na tem. Saj bo poleg tega dela poteka tudi Brexit. Poleg Brexita bomo morali namreč dokončati tudi uh, gospodarsko in monetarno unijo, ki je, ker je zelo pomembno delo, ne glede na to, če ste v evro ali ne. Uh, yeah, you are right. Obviously, at ECOFIN meetings, we are very, uh, I would say, thoroughly. Yeah, ja, Prav imate, na sestanku Ekofina se vedno pogovarjamo ne samo o brexitu, ampak tudi o tem, kako dokončati izgradnjo gospodarske in monetarne unije. Tretji stebr je zdaj pred nami. Gre za zajamčene depozite, za uvedbo sistema zajamčenih depozitev. Obravnavamo tudi druge dosjeje, razprave so zelo temeljite. Zlasti so v te razprave vključene države, ki so v evro. Hrvaška sicer ni v tej skupini, ampak vedno jemljemo te informacije na znanje, želimo biti obveščeni glede tega, kaj se dogaja v zvezi s temi različnimi področji. Vsi pa seveda čakamo. Na formalni uh, začetek pogajanj. To ne bi se zgodilo razmeroma k malu. Določiti bo treba pač primerna izhodišča, potem pa bo hitro postalo jasno, kateri morajo biti naslednji koraki. Očitno je tudi, da je izziva ogromno, ogromno je neodgovorenih vprašanj ki bomo morali nasloviti k malu, zato da bomo lahko pač bolj primerno odgovorili na vprašanje, ki ste jih zastavili. Najlepša hvala. No, s tem bi se želel tudi zahvaliti finančnemu ministru. Mislim, da je bila ta razprava zelo koristna, zanimiva. Želimo vam veliko uspeha v pogajanjih s komisijo glede postopka prekomernega primakljaja. Prav tako ocenimo to, da ste se angažirali za izvajanje priporočil. In pripričani smo, da je to prvi v seriji zelo koristnih sestankov dogodkov med vašo vlado in tem odborom. Najlepša hvala. I'm passing the chair to Marcus Ferber. Yeah, dear colleagues, we come now to point number six of our agenda, which is a proposal. Smo pri šesti točki na dnevnem redu, stopnja davka na dodano vrednost, ki se uporablja za knjige, časopise in revije. V... Želel bi kar tako dati besedo našemu poročevalcu Tomu Vandenkandelare. Izvolim. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tule sem. S tem predlogom želi Evropska komisija popraviti trenutno izkrivljeno sliko, kjer lahko države članice uporabljajo znižene oziroma super znižene oziroma celo nične stopne za DDV za tiskane publikacije, istega pa ne smejo početi za digitalne publikacije. Izključitev e-storitev je bila sprejeta zato, da bi omogočili davčno skladnost za um, ponudnike storitev iz tretjih držav, saj jim ni bilo treba uh, upoštevati različni stopen DDV v različnih državah članicah, ampak uh, ta sistem ne, odra, ne odraža realnosti. Prišlo je do digitalne revolucije, zaradi česar ta različni tretma tiskanih in elektronskih ob, um, objav ni več primeren. Francija, Nemčija, Poljska in Italija so že poslali pismo v letu 2015, potem pa so tudi bili sprejeti sklepi sveta leta 2016 za akcijski načrt. Eh, več eh, primerov na sodišču je že bilo sproženih v zvezi s tem. Po mojem mnenju je predlog komisije uravnotežen, državam članicam daje možnost, da uporabljajo znižene in super znižene stopnje tudi za e-objave. Ne silijo pa nikogar v to, kar je zelo pomembno. Ta predlog eh, je prišel pač v skrajnem času in strinjam se s pristopom komisije, da to ločimo od eh, pogajanj glede definitivnega režima za DDV. Ta režim je povezan tudi z eh, strategijo za enotni digitalni trg, ki je bila predstavljena leta 2016. Iz tega razloga sem tudi prosil za zelo ambiciozno časovnico za mnenje parlamenta. Parlament je večkrat zaprosil, da naslovimo to razliko v obravnavi in upam, da bo skupno stališče možno sprejeti hitro. Na ta način bomo tudi svetu poslali signal, naj pospešijo svoje delo in naj tega dosjeja ne jemljajo kot neka dud za pogajanja pri drugih dosjejih. Upam, da je ta predlog dovolj fleksibilen, da ste z njimi zadovoljni vsi, prav tako pa sem mnenja, da bi morali pri naslednjem oziroma pri um, definitivnem uh, režimu za DDV vnesti tudi potrebne stopnje fleksibilnosti. Um, naj na koncu povem, da se veselim prihajajočega dela s poročevalci v senci. Uh, najprej bomo dali besedo poročevalki v senci reakcij za skupino SND. Eh, Gospod Delvo, najlepša hvala. Mislim, da ni kaj dodati. Ta predlog je koristen, je dobrodošel. Ni logično, da države, ki uporabljajo nizko, znižno stopno DDV-a, te nižje stopne ne smejo uporabljati za elektronske objave. S tem predlogom se situacija popravlja. Mislim, da je prav, da v tej digitalni, tem digitalnem eh, obdobju vzamemo zakup predvsem vsebino, ne pa, eh, ne pa eh, nosilca podatkov. Mislim, da je ta predlog dovolj dober in da ne bo zaviral eh, inovacij, upoštevajo tudi nove razvoje dogodkov na področju glasbe in tako naprej. Skratka, strinjam se s poročevalcem, delati bi morali kar se da hitro, prav tako pa tega predloga za DDV za knjige ne bi smeli mešati s predlogom, ki ga čakamo za konec eh, tega leta. Gre za splošen sistem DDV delati moramo kar se da hitro, spoštovati načelo subsidijarnosti, prav tako eh, nobena, nobena država članica ne bomo silili v to, da uporabljate znižene stopnje DDV, imajo pa to možnost, če želijo. In če že uporabljajo niže stopne za knjige. Toliko, hvala. Much, Najlepša hvala, ne vidim nikogar v imenu EKR. No, predstavnike EKR že vidim, ampak nihče ne želi besede. Thank you, uh, Mr. Chair. Um... Kora van Nüverhuizen, Alde. Ja, bolje pozno kot nikoli. Za ta predlog uh, smo prosili že kar nekaj časa, veliko članov parlamenta je pošiljalo pisma v zvezi s tem področjem in odlično je, da je zdaj komisija pripravila dober predlog ni možno državljanom razložiti, zakaj se na različne načine obdavči digitalna in papirnata knjiga. Strinjam se s poročevalcem, tudi sama upam, da bo predvsem zelo hiter na svetu. Želim se poročevalcu že zdaj zahvaliti, čestitati, mu čestitati za dobro poročilo. Zakaj? Zelo pomembno, da se je oprl tej izkušnjavi in da ni dodal različnih amandmajev glede tem, ki niso relevantne pri tej temi. Pač držal se je uh, bistva, kar je bilo zelo dobro, isto bomo poskušali storiti tudi mi. Upam, da bo ta dosje zelo hitro zaključen. Hvala. Še Kora. Hvala, Kora. Paloma López Bermejo za GUE je še ni ne, tudi nikogar drugega iz Gue, potem pa zeleni. Morika Sketa, izvolim. Um, ja, najlepša hvala. No, tudi sama ne moram razburkati te razprave danes tudi zato, ker se lahko samo strinjam s tem, kar so povedali ostali. Predlog je dober, podpiramo tako predlog komisije, kot tudi vse dodatke, ki jih je predlagal poročevalec. Naše stališče je, da je knjiga pač knjiga, časopis je časopis, ne glede na to, ali je to natisnjeno na papirju ali če je objavljeno v e-obliki. Bolje je, da ima država članice fleksibilnost, da se same odločijo, da uporabljajo zniženje stopne DDV-ja za knjige, tako kot za e-objave. Kar zadeva eh, DDV, je smiselno, da knjige obravnavamo enako kot e-knjige. Mislim, da to ni kontroverzno in mislim, da bo ta predlog eh, nesporen. Odlično se je bilo tudi eh, dobiti z založniki in se pogovoriti z njimi povedali so, da jih bolj skrbi eh, model za financiranje eh, kulturnih dobrin, pač knjig in tako naprej. Jasno je, da časopise krvavo potrebujemo in da trenutni model ne deluje dobro. In strinjam se skoraj, tega sicer nismo oziroma te, tega sicer nima smisla vključevati to poročilo, ampak kot odbor pa lahko o tem premislimo. Sama sem opozila, kako, opazila, kako pomembni so novinari zdaj, ko časopisi nimajo več uh, sredstev za njihove plače. No, ampak to dodajam samo tako mimo grede, zato ker nimam nekega konkretnega dodatka na to poročilo. Nimam. Najlepša hvala, ne vidim nekaj kogar, ki se želi oglasiti, vidim pa, da je z nami komisija. Donato Raponi je vodja enote. Izvolite, če želite besedo. Thank you, uh, chairman. No, I don't have to add. Ja, najlepša hvala. Ne, nič šesar ne bi želel dodati. Parlament je namreč zauzel zelo podobno stališče kot uh, komisija, tako da pričakujemo, da bo dogovor na svetu sprejet, kar se da hitro, ampak eh, to še ni dano. Imamo pač pravilo eh, soglasnosti, pod katerimi ni nič preprosto. Hvala, želi poročevalec še kaj dodati. Ja, najlepša hvala. Mislim, da se lahko tega eh, dneva spominjamo kot nekega, neke, notne, kot neke edinstvene prilike soglasja. Ja, najlepša hvala. Mislim, da se pri davkih eh, hitreje dogovorimo kot eh, svet. 4. april je rok za amandmaje ob eh, petih popovdan. 3. maja bomo glasovali o tem. In potem eh, bo to šlo na plenarno zasedanje in um, upam, da bomo na ta način delovali tudi skladno s časovnico Ekofinom. Dobro, smo pri sedmi točki na dnevnem redu, hibridna neskladja s tretjimi državami, ATAT-2. Ule Ludvigson je poračevalec. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če želimo zmanjšati možnosti za agresivno davčno načrtovanje v veliki meri, potem eh, potrebujemo eh, nove ukrepe. Evropska unija eh, se mora ukvarjati z različnimi davčnimi strukturami, tako da bomo lahko zagotovili, da podjetja, ki delujejo čezmejno zunaj in znotraj Evropske unije, plačajo svoj delež. Hibridna neskladja so orodje, ki jih uporabljajo multinacionalke za to, da zmanjšajo količino davka, ki ga uh, morajo plačati. Naprimer, tako uh, se je izkazalo v zadevi Apple. Gre za zmanjševanje uh, davka na dohodek pravnih oseb, ki mora biti plačan in to pomeni, da prihaja do erozije davčne osnove uh, za davek od dohodka pravnih oseb. Evropska unija se mora boriti proti vrsti hibridnih uh, neskladi, pokriti mora več tipov uh, takšnih pojavov zato bo eh, ta dogovor, eh, ta predlog komisije zmanjšal možnosti za izogibanje davkom in eh, davčne utaje. Predlog komisije obravnava davčno rezidentstvo, potrebna so strožja pravila za to, da bodo podjetje lahko prispevala skupnemu dobremu Kar se tiče točke številka 9, predlagam jasno definicijo stalnega rezidentstva, eh, ki se trenutno ne upošteva in pri tem želimo pokriti tiste primere, kjer nastaje, nastane eh, neskladje eh, zaradi tega, ker stalno rezidentstvo ni pokrito zaradi jurisdikcije, v kateri je podjetje rezident. Tako pride do dvojnega neobdavčenja in to ne sme biti dovoljeno. E, če takšne e, e, stalne rezidence niso vključene, potem je treba pokriti tudi dohodek podjetja. V primeru McDonald's podjetje ni plačevalo davka ne v ZDA, ne v Luksemburgu in to ne sme biti dovoljeno. Ne gre zgolj za uh, izogibanje eh, eh, dvojnemu obdavčenju, ampak se moramo izogibati tudi dvojnemu neobdavčenju. Če pride do eh, hibridnega neskladja, potem morajo imeti davčni organi možnost, da posredujejo. Prepričan sem, da moramo zapolniti te vrzeli v davčnih sistemih med državami članicami in tretjimi državami. Obenem pa je treba omogočiti izjeme za sistemsko pomembne eh, banke v kratkem časovnem obdobju, če gre za eh, povečanje kapitalskih zahdev. Eh, ta predlog ni ravno optimalen, ampak vseeno je predlog sveta pomemben element v našem boju proti izogibanju davkom in davčnim utajam. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, vsem, ki ste sodelovali, tudi sekretarjatu odmora Ekon za tesno sodelovanje. Upam, da bomo lahko sprejeli kompromisne predloge še danes, tako da eh, lahko eh, glasujemo na plenarnem zasedanju konec aprila. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa poročavci v senci. Sir pa pjeti, kaj ne nujem imenu LS. Izvoli. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu in poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Mislim, da Eh, je to poročilo podobno prejšnjemu znotraj parlamenta, eh, smo razmeroma zedinjeni. Strinjamo se, da je eh, treba okrepiti zakonodajo, da mora pokrivati vse tiste zadeve, ki jih predlog komisije ni pokril. Naprimer, vprašanje stalnih poslovnih enot, ki so se izkoriščala za hibridne eh, neskladja. Mislim, da smo našli dober kompromis, ki ga bomo podprli. EKR, er, Pirko, eh, Ruonen, Lernen. Izvolite. Kitos, puhejohtaja. Ülesesti ottaen ehdotus direkt... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ta predlog eh, direktive o hibridnih neskladjih je načeloma dober predlog upoštevati je treba tudi tretje države. Zahvaljujem se poročevalcu in vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem dosjeju. Zdi se, da imamo vsi enake cilje. Odpraviti želimo eh, možnosti za izogibanje davkom eh, znotraj naše zakonodaje. Imamo pa različne poglede, kar se tiče pristopa k tej problematiki v državah članicah. Nekateri menijo, da je treba pripraviti seznam vseh eh, možnih situacij, ko lahko do tega pride, drugi eh, imajo drugačen eh, pristop. Razmišljajo tudi o tem, da je treba zakonodajo oblikovati tako, da bo pripravljena na morebitne vrzeli v prihodnosti. Brez dvoma bomo lahko našli kompromis, ki ga bomo čim prej sprejeli. Hvala. Najlepša hvala v imenu liberalcev Nils, izvoli Nils Torvalc. Chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. In hvala Oleju Ludvingsu za zelo dobro sodelovanje od eh, samega začetka. Hvala za dober rezultat. Vredno ne pridiravam, ko rečem, da je to izjemno tehničen dosje. Ampak kot vemo, se hudič eh, pogosto skriva v podrobnostih. Tudi v tem primeru uh, smo se borili proti uh, hudiču. Želel sem pripraviti malce uh, več amadmajo, zato da bi spodbudil Oleja, da uh, bi bil še bolj pogumen, bolj ambiciozen in zahvalil bi se mu rad, da je upošteval uh, te predloge sprememb. Veseli me, da uh, je to upošteval. Mislim, da smo upravili dobro delo in sam sem zadovoljen s končnim rezultatom. To je vse, kar lahko v tej fazi povem. Prisiljen sem, da glasujem za to besedilo. Upam, da a, nam bo uspelo izboljšati zakonodajo in eh, na to izboljšati izvajanje te zakonodaje, tako da bomo lahko eh, učinkovito bili boj proti izogibanju davkom. Tisti, ki ste zjutraj odprli poročilo Oxfama o bančnem svetu, eh, verjetno veste, da je Ole poskušal onemogočiti tem zlikovcem delo v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Eh, nikogar iz skupine Guje ne vidim. Zeleni, Molly Scott Kato v imenu Eve Žuli. Najlepša hvala, da govorim v imenu Eve Žuli, ki se je prav tako želela zahvaliti Oleju Ludvigsnu za eh, sodelovanje pri tem dosjeju, ki je bilo zelo dobro. Veselijo. Eh, da so bili naši predlogi spremem popuštevani in da bomo lahko podprli vse kompromise, ki jih je gospod Lovinson eh, predlagal. To je zelo pomemben dosje, ki eh, prispeva k našemu boju proti izogibanju davkom na davek eh, od eh, pravnih oseb na podlagi zakonodaje oziroma direktive, ki je bila sprejeta lani. To je zgolj en korak na naši poti in eh, boriti se moramo tudi za druge dosjeje, naprimer poročanje po državah. Vsakič, ko govorim o davkih, o skupni konsolidirani davčni osnovi, se začnemo pogovarjati tudi o tem. Videli smo poročilo, ki ga je danes predstavil Oxfam o eh, davčnih oazah, ki jih uporabljajo banke, glede na to, da morajo banke sedaj javno eh, obelodanjati te podatke, moramo to čimprej razširiti. Kar se tiče teh eh, hibridnih neskladih, je pomembno oceniti ta predlog po treh letih, tako da Eh, bomo lahko zagotovili učinkovito izvajanje teh ukrepov, eh, da bomo lahko ugotovili, če obstajajo nove vrzeli, ki jih je treba eh, na to spet pokriti zakonodajo. To pomembno dosje in Eva bi se rada zahvalila poročevalcem in drugim poročevalcem v senci za sodelovanje. Najlepša hvala. Oziram se po dvorani. A želi še kdo drug besedo? Komisija, ste voljni? Ne, tudi komisija noče besede. Ole, izvoli, povzameš lahko to dolgo razpravo. No, da bi celo lahko samofatnik. Utan, som sagt, jag vill tacka. Hvala. Kratek bom. Želel sem se zahvaliti vsem za zelo dobro sodelovanje eh, s poročevalci v Senci. Mislim, da smo bili dobra ekipa in to je pomembno. Strinjam se s tem, kar smo eh, slišali tekom te razprave v okviru zakonodaje moramo slediti razvoju dogodkov in eh, preprečevati moramo eh, morebitne vrzeli v prihodnosti, če se eh, le da. Sam sem delal dolgo leta v zasebnem sektorju, vem, da želijo vsi zmanjšati svoje davčno breme in ravno zato moramo slediti razvoju dogodkov. Prilagajati moramo zakonodajo na realnost v različnih državah. Še enkrat hvala vsem za sodelovanje. Najlepša hvala. Glasovali bomo čez pol ure, danes, na plenarnem zasedanju pa na drugem plenarnem zasedanju aprila. Sedaj pa osma uh, točka na dnevnem redu, delovanje franšizinga v maloprodajnem eh, sektorju. Eh, poročevalec je Doru Klaudijan Fronzulika, trenutno ga ne vidim. Eh, socialisti, a veste, kje je? Na poti. Prav kaj to pomeni? A to pomeni dvominutni odmor ali kaj več? No, prav, čakamo na socialiste, dvominutni odmor. We missed you. Pogrešali smo vas. Please take a seat. Izvolite, zasedite svoje mesto. Sedaj pa deveta točka, oziroma osma točka se upravičujem na dnevnem redu, delovanje franšizika v maloprodajnem sektorju. Poročevalec Toru Klaudijan Franzulika, izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje, najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Franšizing ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju dobrega delovanja enotnega trga in pri razvoju maloprodajnega sektorja. Nažalost pa nismo izkoristili eh, potencijala tega področja Evropske unije zaradi eh, regulatornega okvira. Pomankanje harmoniziranega izvajanja eh, Eh, direktive 330 pomeni, da nismo izkoristili potencijala. Eh, kompromisi, ki smo jih eh, dorekli skupaj s poročevalci v senci, pokrijejo najpomembnejše teme in odražajo enoten pristop k izkoriščanju potencijala franšizika v maloprodajnem sektorju. Po eni strani se vsi strinjamo, da je uredba komisije 330, ki sem jo omenil, Eh, uredba, ki jo je treba enako izvajati v vseh državah članicah. Eh, zato, ker nimamo veliko informacij o njenem izvajanju, je treba spostaviti tudi ustrezen model poročanja za države članice. Eh, poročanja, podajanja pripomp in drugih zadevnih informacij, ki lahko služijo poenostavljanju procesa zbiranja eh, informacij o eh, razmerah na trgu. Po drugi strani, kolegi in kolegice, pa mora komisija prek eh, zakonodaje zagotoviti uravnoteženo predstavitveno funkcijo obeh deležnikov. Zagotoviti je treba neodvisno in ustrezno predsta, zastopanost franšiz v dobavni verigi v Evropski uniji. To je treba narediti na ravni Evropske unije in na nacionalni ravni. Bolje je treba oblikovati tudi normativno okolje za franšizne pogodbe, obenem pa je treba upoštevati eh, zadevne eh, standarde na trgu dela, eh, kakovost, potrebujemo smernice za franšizne pogodbe pravila o izvajanju eh, uredbe za države članice je treba čim prej eh, revidirati, pri tem je treba upoštevati eh, izzive na trgih, izzive novih trendov, še posebej v luči e-trgovine in digitalizacije. Poleg tega bi rad izpostavil še naslednje. Evropski parlament mora aktivno sodelovati pri delu na področju franšizinga v maloprodajnem sektorju tako pri uredbah, kot tudi pri direktivah o franšizi, ko je treba sodelovati, tako da bomo lahko zagotovili eh, bolj harmonizirano, dosledno regulatorno eh, okolje. Ne na zadnje, in to je prav tako zelo pomembno, moramo upoštevati tudi eh, konkurenčnostno pravo. V vsaki državi članici potrebujemo ustrezen mehanizem za ocenjevanje v okviru Evropskega okvira za. Uh, konkurenčnostne organe. Zagotoviti je treba eh, pošteno konkurenco, trgi so tisti, ki eh, jo morajo zagotoviti. Veselim se vaših eh, mnen, se upravičujem, vem, da bi moral biti tukaj ob 5. uri in 30, ampak prišel sem direktno z letališča. Hvala še enkrat. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v eh, senci Iligo Galpelc v imenu LS. Izvoli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospodu Fronzuliki za eh, pripravljeno besedilo za dobro sodelovanje. Pošteno povedano, razprave niso bile težke. Eh, naša začetna stališča so bila namreč kar podobna. Imeli smo eh, skupni cilj, da eh, odpravimo ovire, eh, ki trenutno obstajajo in ki ovirajo trgovino. Predlogi sprememb in kompromisi gredo v to smer in vidimo lahko, da je ureditev franšiznih pogodb potrebna sprememb mislim, da se strinjamo glede eh, tega, kakšne morajo biti eh, te spremembe. Kot eh, vemo, podjetje deluje čezmejno in ravno zato potrebujemo skupna pravila, ki odražajo realnost. prilagoditi moramo obstoječa pravila. To ne pomeni nujno nove zakonodaje, mislim, da moramo izboljšati delovanje eh, zakonodajnih aktov, ki že obstajajo, kot je dejal eh, poročevalec. Je vprašanje eh, konkurence prav tako izjemno pomembno na tem področju. Boriti se moramo proti neregularnim, nezakonitim dejavnostim. Po drugi strani pa moramo paziti, da ne bomo vzpostavili novih ovir za uh, enotni trg. Izvajanje v državah članicah je prav tako uh, ključnega pomena. Upoštevati je treba vsebino uh, tega dela in postopati pravočasno. Odbor IMKO se je že pogovarjal o nepoštenih eh, poslovnih praksah in veseli me, da je to odraženo v kompromisih. Obstajajo namreč določene vrzeli v zakonodaji. Nekatere države eh, članice eh, so že ugotovile, kakšna je škoda, ki je nastala zaradi nepoštenih poslovnih praks in zato so bodi si že sprejele določene ukrepe, bodi si jih bodo sprejele v prihodnosti. Je pa res, da so ti ukrepi eh, zelo raznoliki in eh, obstajajo ogromne razlike med državami članicami samimi. Eh, ravno zato potrebujemo celovit okvir za to področje. Nepoštene poslovne prakse so pereč problem teh zadnjih let. Vemo, da je težav veliko in eh, zakonodajalci ter drugi, ki sprejmajo odločitve, bodo morali čimprej eh, ukrepati. Kar se tiče eh, strukture besedila in kompromisov, lahko to podpremo. Sodelovali smo dobro in moram dejati, da sem optimistična, kar se tiče glasovanja. Najlepša hvala. V imenu EKR e besedo predajam Stanislavu Posoku. Torej, panie sprawozdawco! Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod poročevalec. Mislim, da je bilo to poročilo pripravljeno na dober eh, način, zato ker izpostavlja določene pomembne teme, eh, ki zadevajo franšizing. Izpostavljeni so pomembni elementi tega področja, naprimer analiza trga in eh, analiza dolgoročnih eh, težav, še posebej, eh, kar se tiče nakupnih pogojev. To pa seveda ni vse. Govora je tudi o neposrednem delovanju eh, Evropske komisije v primeru težav, v primeru konfliktov in kar se tega tiče, moram dejati, da naša skupina nima enotnega stališča v zvezi s tem. Polska delegacija pa bi to lahko podprla. ne moremo podpreti kompromisov eh, G in O, ki zahtevata eh, strožjo davčno zakonodajo. Eh, tako v tem primeru, kot tudi na splošno, nimamo argumentov, ki bi argumentirali takšno odločitev. Hvala. Najlepša hvala. Liberalci so izginili. Guje se nam še niso pridružili, zeleni. Danes uh, ste tukaj na mesto vseh. Moli, Michael Raymond eh, je poročal o senci zelenih. Ne, ne boste govorili v imenu gospoda Raymonda. Prav? Še kdo iz katere druge skupine? Še kdo drug eh, prosi za besedo? Ne, komisija, želite besedo? Izvolite. Na kratko, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Ponovili bi radi to, kar smo že povedali v eh, preteklosti. Morbitne težave na področju franšizinga eh, niso težave, eh, ki bi jih primarno beležili na področju konkurenčnega prava smo pa v sodelovanju z nacionalnimi organi poskušali ugotoviti, kako se izvajajo pravila in radi bi ugotovili, če obstajajo težave na področju franšizinga. Zaenkrat teh težav ne poznamo, ampak organizirali bomo sestanek na to temo in eh, upoštevali bomo eh, to temo pri eh, prihodnji reviziji zadevnih pravil. Še enkrat pa bi rad dejal, da gre bolj za nepoštene poslovne prakse, kar pomeni, da so zunaj konkurenčnega prava. Uh, Najlepša hvala. Na koncu pa besedo še enkrat predajam uh, gospodu poročevalcu. Izvolite. Uh, Najlepša hvala kolegom in kolegicam lahko zagotovim, da bomo upoštevali njihova stališča. po vseh razpravah in izmenjavah mnen s poročevalci v senci, eh, pa lahko rečem, da je naše skupno stališče jasno, realno in tudi dobro za eh, franšizing v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala. Glasovanje v glavnem odboru, pristojnem odboru bo 25. aprila, kar pomeni, da moramo mi glasovati predtem in to bomo tudi storili takoj glede na to, na, da na dnevnem redu ni drugih eh, glasov in glede na to, da bi naj eh, z glasovanjem začeli uh, pet minut če šesto, uh, bomo sedaj ponovno prekinili zasedanje. Ne, ne takoj, zato ker želi pervonš besedo. No, glede na to, da imamo čas, bi rada podala dva komentarja. Prvič, poročevalec socialistov je bil tukaj pravočasno, ampak Malce prehitro smo delali v odboru, zato uh, se je treba upravičiti, da ga ni bilo tukaj, ko ste sami želeli začeti. Kar pa se, čite, kar pa se tiče, se uprečujem časovnice za glasovanje, pa bi ponavadi morali glasovati ob šestih, ampak koordinatori so se vedno odločili, da uh, v ponedeljek, eh, zato da uh, zagotovijo, da bodo vsi člani in članice odbora uh, tukaj. Uh, da bi morali za to glasovati ob šesti uh, uri. Bolje je seveda, da nimamo glasovanja v ponedeljkih. No, zato ne bomo glasovali sedaj, ampak ob šestih. In če imaš še kakšen komentar, prevonš, eh, veš, da, ima, veš, da imamo na sejah eh, koordinatorja dovolj časa tudi za takšne komentarje in pripombe. Uh, no, se opravičujem, kot nemški predsedujoči pač moram vse. Uh, uh, oddelati ob uh, pravem času.

Kolegi in kolegice, pričnemo lahko z glasovanjem. Prosim vas, da ustavite glasovalne kartice v eh, glasovalne naprave, tako da bom lahko izvedli preizkus. Glasujte, prosim. still three colleagues to vote. Še trije morajo glasovati, štirje. Še ena oseba mora glasovati. Okay. The vote is closed. Prav konec glasovanja. Konec preizkusa glasovanja. Odlično. začnimo z mojim poročilom o statističnem programu. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 58. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 59. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 60. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Preglasujem med deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Empl pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Enajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Empl šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Preverili bomo, preverili bomo Ample 6. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Mislim, mislil sem, da je bil LS proti. Moja napaka. Nisem vas dobro videl. Ample 7, kdo je za? Proti. Proti. Preverili bomo en plus sedem. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis DA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejem je 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis M, z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ampel 12, kdo je za? Obrnite treba eno stran, 12 torej, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo, preverjamo Ampel 12, glasujmo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Ampel 13, kdo je za? Proti. Preverili bomo, preverjamo Ampel 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis I, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Ampel 17, kdo je za? Proti proti vzdržani sprejet. Kompromis EA z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, tako da glasujemo sedaj kompromis, o kompromisu brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis L. A, 77 je omaknjen, prav, torej kompromis L z ustnim predlogom spremembe. Najprej ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjen. Sedaj pa kompromis brez ustnega predloga spremembe, za, proti, vzdržan je sprejet. Naslednji je Ample 20 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, en plus 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 25, kdo je za, proti, preverjamo, preverjamo en plus 25, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejet. Empel 26, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 84 za, proti vzdržani sprejet, 86, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 87 za, proti vzdržani, preverili bomo, preverjamo 87. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 88 je bil umaknen, 17 za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 19 za proti vzdržani sprejet. Kompromis A, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 30, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 31 za, proti vzdržani sprejet. Empl 2, kdo je za, proti. Preverili bomo, preverjamo Empl 2. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, 33 je umaknen, 34 eh, za, proti, preverjamo preloksorjem B34. 33 pa je eh, postal brezpredmeten. Konec glasovanja sprejet. Empel 3, kdo je za, proti, preverili bomo Empel 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani. Naprej imamo ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis brez uh, ustnega predloga spremembe, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe je 48, za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis F, za, proti, vzdržani, sprejet. M plus 4, kdo je za, proti, preverili bomo, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Spred kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani. Spred predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani. Spred 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo 20, glasujmo vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 21 za proti vzdržani sprejet. Poimensko glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 39 za, 2 proti, 4 vzdržani. Poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. 43, 1 in 2. Sedaj pa moramo, eh, moramo glasovati še o odločitvi o začetku eh, pogajanj s svetom v skladu s pravilom eh, 69c. Glasujemo. Is... Konec glasovanja. 43, nič in 2. Poročilo je sprejeto odločitev o začetku pogajanj eh, v trilogu, pa je prav tako sprejeta. Najlepša hvala. Sedaj pa poročilo gospoda Ludvingsona o hibridnih eh, neskladjih s tretjimi državami. To je posvetovalni postopek. Dan. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za proti vzdržani sprejeto, kompromis A za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti preverimo. 15 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. 16 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani, sprejeto 17 za proti vzdržani, sprejeto 18 za proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za proti vzdržani, sprejeto 77 za proti vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, glasujemo.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 26 za, proti, vzdržani. Preverimo, 26 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 85 za, proti vzdržani sprejeto, 86 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo 86. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno 87 za, proti. Nisem videl rok, preverimo 87 elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Enako za in proti, torej zavrnjeno. 31, 32 za, proti, sprejeto. 33 za, proti sprejeto 34, za proti sprejeto 35, za proti sprejeto 36, za proti sprejeto 37, za proti. Preverimo 37, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 38 za, proti Preverimo. 37, glasujemo. No, sorry. Ne, se upravičujem. 38. Yes, so it was my mistake. Moja napaka, torej. Glasujemo torej o 38. Glasovanje je zaključeno, sprejeto predvidevam, da. 39 je kompatibilen za protivzdržani sprejeto, 40 za protivzdržani sprejeto, kompromis D za protivzdržani sprejeto. 44 za protivzdržani sprejeto, 45 za protivzdržani sprejeto. 46 za protivzdržani sprejeto. 47 in 48 za, proti vzdržani sprejeto, 49 za, proti. ELS je proti 49, preverimo, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ste proti, ste za? Preverimo torej 50. Roko ste dvignili prepozno. I, I look at coordinator. That's... Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Dobro, da smo preverili. sedaj 51 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 58 za proti. Preverimo 58. Zeleni, prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 3 je brezpredmeten, 59, 60 sprejeto, 61, 5, 62 za, ne, 61 in 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, preverimo. 62, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 63 in 6 za, proti, vz... preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Osem je brezpredmeten, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa še besedilo, kot je bilo dopolnjeno po imensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 44 za, nihče proti, dva zdržana čestitke poročevalcu. Zdaj pa glasujemo o poročilu osnotku mnenja gospoda Frunzulice o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto koordinatorji dveh največjih skupin, lepo prosim, da se osredotočite na glasovanje. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Pet za proti. Preverimo predlog spremembe. Pet glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 14 za proti preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. G za, proti, vzdržani, sprejeto. H za, proti, vzdržani, sprejeto. I za, proti, vzdržani, sprejeto. J za, proti, vzdržani, sprejeto. K za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis M za proti vzdržani. Sprejeto, N za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis O za proti vzdržani. Sprejeto. In še poimensko glasovanje o besedilu, kot je bilo dopolnjeno. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 42 za, en proti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa še ... Najprej naj najavim, o čem bomo glasovali, in sicer ... gre za tako imenovane pripse, konkretno o delegirani uredbi komisije z zelo dolgim naslovom, tako da tega ne bi ponavljal. Predlog je bil, da bi glasovali v bloku. Odstevki ena, dva, navedbe ena do enajst in uvodne izjave od A do H. Če se strinjate, lahko glasujemo v bloku. Torej, glasujemo v bloku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še poimensko. Glasujemo. One more to vote. If... Še nekdo mora glasovati. Dobro, glasovanje je zaključeno. 41 za, en proti, en zdržan. Ta dokument je zdaj sprejet. Hvala lepa. Naslednji sestanek bo v ponedeljek 10. aprila od 15. do 18.30 in v torek 11. aprila od 9 do 12.30. Hvala lepa, sestanek je zaključen. Hvala.